Nadaljujemo z našim zasedanjem se. Opravičujem, da sem eh, nekoliko zamudila, ampak ločeno sem se posvetovala še s predstavniki Maroka. Pozdravljam oba eh, gospoda komisarja, gospoda eh, Mimico za mednarodno sodelovanje in razvoj in gospoda Hana za evropsko sosedsko politiko in širitev na pogajanja. Tudi gospoda Frotoza, generalnega direktorja, pozdravljam, že včeraj je bil z nami. In sicer je načrt takle, najprej uh, računsko sodišče predstavi poročilo, ustrezna poglavja, potem oba komisarja podata izjavi, potem je tu še poročevalka in drugi poslanci iz uh, odbora za razrešnico. Potem pa uh, sledi uh, krok pogovorov s komisarjem Memico. Pozdravljam tudi vse odgovorne predstavnike računskega sodišča. Gospa Lamarek lepo, da ste tukaj z nami. Tudi za vas imam uh, potem uh, ločeno vprašanje. Izvolite, imate besedo. Merci, Hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje poslanki in poslanci. Najprej se želim zahvaliti vašemu odboru za priložnost, ki ste mi jo dali, da vam predstavim osmo poglavje našega letnega poročila, ki zadeva Eh, stroške za Evropo v svetu. Rada bi povedala, da je sodišče letos eh, se iz, odločilo, da to poglavje uskladi eh, s prednostnimi nalogami večletnega finančnega okvirja. Torej, poglavje Evropa v svetu je zato letos malo drugačno od poglavja lansko leto. Bolj razširjeno je kot eh, prejšnje sedmo poglavje, kajti vključeni so tudi stroški za eh, regionalno politiko 300 milijonov evrov, potem za ruralni razvoj 150 eh, milijonov in pa skupina za raziskave 100 milijonov. Rada bi se osredotočila na glavne zaključke našega poročila. In sicer se želim najprej vrniti na vprašanje, ki je vsem znano. Gre pa za dva vidika zunanje politike in sicer eh, proračunska podpora in pa sofinanciranje. To sta dve točki, kjer, kot veste, je naša kapaciteta za revizijo omejena, še posebej, eh, kar se tiče letnega poročila. Tukaj gre za področja, na katerih seveda delamo v okviru naših eh, specifičnih poročil. Proračunska podpora uh, nudi podporo splošnemu proračunu in eh, računsko sodišče preverja, ali je komisija spoštovala uh, uh, določene pogoje. Če je spoštovala recimo pogoje za upravičenost, ko gre za javno financiranje. Rada bi tudi povdarila, da ima komisija. Eh, sposobnost eh, nadzora. Ne želim povedati, da komisija nič ne naredi. Tukaj gre eh, za splošno pomoč, ki je dodeljena državi in komisija ima tukaj pomemben manevrski prostor za oceno, ali se spoštujejo splošni pogoji. Revizijo ustreznosti smo naredili, ampak tukaj ne moremo preseči naših pristojnosti, ko gre naprimer za pristojnost oziroma ko gre za dodeljevanje pomoči partnerskim državam. Torej, nobena eh, šibkost, ki je eh, dokazana, eh, nobene te stvari ne moremo upoštevati. Sodišče ni našlo napak pri 20 uh, temah proračunske podpore. No, smo pa omejeni tudi pri prispevkih eh, komisije za projekte, ki jih financira več donatorjev. Eh, prispevek skupnosti tukaj ni eh, podrejen takemu nadzoru oziroma nadzoru strani sodišča. De l'Union, c'est ce qu'elle appelle l'approche euh, notionnel. Nous sommes un peu réservés. Tukaj gre za tako imenovan uh, konceptni pristop. In uh, če bodo drugi donatori uh, eh, za svoje prispevke uporabljali iste kriterije upravičenosti, potem tvegamo, da bomo imeli izdatke, ki ne bodo uh, spoštovali uh, pogojev, ki jih postavi komisija in druge donatorke. In po našem mnenju tukaj obstaja neko tveganje. Ti dve področji predstavljata 35 odstotkov plačil, ki so bila izvedena leta 2014 in to je vključeno tudi v izračun stopne napak, čeprav eh, mogoče pri vseh plačilih ni prišlo do napak. In parlament je zato prosil sodišče, v resoluciji o razrešnici za leto 2013, da se za eh, zunanje odnose izračuna posebna stopna napake, kar ni povezano s prispevki ali pa eh, s proračunsko podporo. Torej, takrat, kadar gre tudi za druge donatorje. Mi smo odgovorili na vašo prošnjo in v tem poglavju smo zato predstavili dve stopni napak. Najbolj verjetna je 2,7 eh, odstotkov za celotno poglavje v letošnjem letu, Mi smo to uh, preračunali tudi za prejšnja leta, kaj ti uh, eh, obseg ni enak letos kot v prejšnjih letih. In za leto 2013 smo prišli do stopne 2,1 odstotka. Na isti osnovi smo morali eh, izračunati to napako. Če pa izključimo tukaj dve vrsti, Eh, operacij, ki sem jih omenila, torej sofinancirani z različnimi donatorji in pa proračunska podpora. Če to izuzamemo, bi bila stopna 3,7 odstotkov. To je seveda više, ker operacije nikoli ne vodijo v napake in tukaj so pokrite različne situacije. Rada bi vas opozorila na te na izvor napak. Ugotovili smo, da 28 od 172, 13 odstotkov, torej eh, eh, jih ima eh, kvantificirane eh, napake. Eh, to so napake, ki jih je bilo možno izmeriti in to smo tudi povezali z eh, izmeritvami stopne napak. Eh, Pri sedmih napakah je komisija imela dovolj informacij za to, da prepreči, zazna in popravi te napake. Izvor napak eh, pri eh, upravičenosti, naprimer DDV je odgovoren za 57 eh, odstotkov napak,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 Elle a déjà... euh, ugotovili smo tudi eh, šibkosti pri Degenir. Pri nacionalnih programih je eh, komisija eh, odobrila eh, napredne načrte v vrednosti 150 milijonov. Tukaj je šlo za eh, eh vnaprejšnja plačila. Komisija je to torej odobrila? Es. In sicer na nerealnih podatkih, temveč na ocenah, ne pa na podlagi dejanskih plačil, ki bi tudi utemeljili z ustreznimi potrdili. E, tekom revizije smo letos e, opazili tudi e, druge finančne izkaze, računske izkaze, ki kažejo enake namelije za 96 milijonov evrov. Generalna direkcija je popravila e, te napake ko gre za izvrševanje proračuna za 2013 in 2014 in to, kar je najbolj pomembno in kar velja podariti tu na tem mestu in na te zgodi zahvaljujem eh, komisarju. Generalna direkcija je tudi eh, spremenila navodila v eh, svojem priročniku za računovske standarde in sicer, da je potrebno potrejevati račune na podlagi upravičenih in dejansko opravljenih plačil. In, uh, to je dejansko bilo v neskladju s finančno uredbo in je omogočalo potrjevanje stroškov brez ustreznih dokazil. To je torej nekaj, kar moram izpostaviti in ukrepe, ki jih je komisija že sprejela na podlagi pripomp sodišča, kaže tudi na izredno pripravljenost odpraviti pomankljivosti, ki jih je izpostavila revizija in hvala komisarju in njegovim eh, službam in seveda smo vam na voljo tudi za eh, morebitne nadaljne aktivnosti v smislu nadaljevanja našega dialoga. Hvala. Bi pa eh, vendarle povedala še tole v poglavju 3 letnega poročila, mm, o katerem teče beseda. Nekateri deli tega poglavja zadevajo rezultate politik, še posebej politike eh, za področje razvoja, razvojne politike in na voljo sem vam tudi za pojasnila, kar zdeva ta vprašanja, ki izhajajo torej iz izkaza uspešnosti proračuna eh, komisije za to leto. Hvala lepa. Hvala lepa. No, zdaj verjetno mi ni treba ugotavljati, kateri od komisarjev bo začel. Mislim, da ste se že dogovorila. Ja. Ja, vielen Dank. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa Lamark, spoštovani poslanci, člani odbora in vsi drugi odeleženci. Na današnjem zasedanju veselje mi je, da sem lahko tukaj z vami. Mm, po enem letu sem zdaj spet tukaj in imam možnost, da z vami uh, izmena mnenja v zvezi um, s pomočmi za sosedstvo letu 2014. Glede na eh, statistiko, procente in tako naprej, bi najprej podaril, uh, eh, v kakšnem kontekstu delamo. Mnoge sosedske države so v resnih uh, krizah, uh, veliko je tveganja, enako velja tudi za finančno upravljanje. To je vsakodnevni pojav. Težko se je držati meja, čeprav se, si vsak dan prizadevamo. Vemo tudi, kakšna je politična situacija. Ni se prav nič izboljšala od sprejetja zadnjega proračuna. V zadnjem letu eh, imamo pričo eh, migracijam, beguncem, eh, vse večjim konfliktom, eh, terorističnim grožnjam. In vse to vpliva eh, v razsežnosti, ki ji Evropa še ni bila priča. In v tem okviru bi še enkrat podaril svoje trdno prepričanje, da so sredstva v okviru evropske sosedske politike in predpristopne pomoči bistveno vplivajo k socialno-ekonomskem razvoju uh, držav pristopnic. In to je povezano tudi uh, uh, s političnimi pobudami in gospodarskimi uh, ukrepi. Na ta način lahko državljanom in državljankam izboljšamo življenje zlasti mlajši generaciji. Če pa želimo to doseči, moramo kar najbolje izkoristiti vsa ta uh, sredstva, uh, po eni strani uh, se to nanaša na izbiro uh, projektov, ki jih želimo uh, financirati, po drugi strani pa uh, se moramo tudi zavedati, uh, da smo odgovorni za pravično porazdelitev uh, denarja oziroma sredstev. Seveda se je treba držati predpisov, ampak ne gre samo za to, gre tudi za to, da dosežemo konkretne, vidne rezultate za ljudi na kraju samem. In to uh, mora veljati kot neke vrste storitev Evropske unije za državljane in državljanke, pa tudi za partnerje. tako instrument eh, evropskega sosedstva kot eh, instrument eh, predpristopne pomoči sta pokazala, kako pomembna je naša podpora za izvedbo reform in za ohranitev standardov in norm, ki jih imamo v Evropi. Ekonomsko upravljanje, javno upravljanje, vse to so pomembna področja, na katera se še naprej osredotočamo. V okviru instrumenta za sosedsko politiko smo se odločili, da našo pomoč omejimo na omejeno število prioritetnih nalog v državah. Želimo biti dejavni tam, kjer je to najbolj pomembno. Želimo izboljšati eh, stopnjo učinkovitosti naše eh, pomoči. Pri obeh instrumentih smo se hitro uspeli odzvati na spremenjene okoliščine in pa krizo. No, konkretni primeri so eh, naš hiter odziv in pa odziv, ki temeli na analizi enako velja tudi, ko je prišlo do uh, poplav v Bosni mm, in Serbiji. Srbiji. Veliko je kriz v sosedstvu, od Ukrajine do bližnjega uh, vzhoda eh, in severa Afrike. In doslej smo lahko našo pomoč prilagajali političnim potrebam, seveda je bilo treba upoštevati politične prioritete držav članic in Evropskega parlamenta. Hitro smo sprejemali odločilne ukrepe. Uh, zlasti, ko gre za begunsko krizo, v kateri je, so milijoni ljudi izgubili streho nad glavo in se podali na, po različnih poteh v Evropo. Zagotovili smo dodatna sredstva, osredotočili smo se na tiste države, ki to pomoč najbolj potrebujejo. Pri teh pobudah bomo poskrbeli za to, da se bomo držali najbolj pomembnih pravil in nadaljevali s to pomočjo. Eh, glede poročila računskega sodišča pa naslednje. Najprej bi se eh, zahvalil gospela Mark za eh, pravično poročilo, uravnoteženo poročilo Evropskega računskega sodišča, zlasti glede poglavja o vlogi Evrope na področju politike. Zahvaljujem se tudi državam članicam pri dobrem sodelovanju za letošnjo vrednotenje. Seveda eh, veliko odgovornosti nosi, nosi komisija. Eh, ta mora eh, razdeljevati sredstva utemeljeno in pravično, zagotoviti mora ustrezno porabo. Od začetka januarja letos je generalni direktorat za sosedstvo odgovoren za 16 držav v okviru gospodarske politike, eh, potem pa je tukaj še sedem eh, držav kandidatk in potencialnih kandidatk za širitveni proces. In eh, za sosedske države pa imamo možnost izkoriščenja instrumenta za sosedstvo in pa predpristopne države. Opozoril bi mm, na to, da je globalna stopnja napake pod enim odstotkom. Glede eh, revidiranih eh, poslov generalnih direktorata za področje Srbije in Bosnje eh, smo ugotovili manjše napake, ampak napaka je bila tri leta pod enim odstotkom. Ko gre za sosedske države, torej Tunizijo, Moldavijo, Palestino in Ukrajino, so smo ugotovili pri revidiranih poslih nekaj napak. Ne morem pa trditi, da eh, so te napake eh, kaj dosti manjše kot v prejšnjih letih, ampak stopne napake pod enim odstotkom. In eh, ta razvoj dogodkov kaže, da naši kontrolni mehanizmi delujejo in da se izboljšujejo. Še naprej si bomo prizadevali čim bolj zmanjševati napake, ampak to ne bo pripeljalo uh, do tega, uh, da bi si prenehali prizadevati, uh, kajti veliko poti je še pred nami, želimo to stopnjo napake ohranjati na čim, čim nižji ravni. Seveda uh, smo upoštevali, tudi priporočila računskega sodišča iz prejšnjih dveh let. Računsko sodišče se ne osredotoča samo na odkrivanje napak, temveč tudi daje priporočila za zmanjševanje eh, teh napak. V okviru tega bi povezal, da je računsko sodišče v poročilu znova opozoril, opozoril na a, eh, a, eh, predhodno financiranje in to je bilo a, že prej omenjeno v Annual Statement of Insurance, a, torej že v tej izjavi je bilo ugotovljeno podobno, kar je ugotovilo tudi računsko sodišče. E, zlasti za številke za leto 2013 in 2014. Položaj se je leta 2014 e, korigiral, zahvaljujoč tudi računskemu sodišču v parlamentu in v e, vseh teh inštitucijah in na svetu se je o tem tudi predvsej razpravljalo in poročilu je to tudi omenjeno računsko sodišče v letošnjem eh, poročilu dodalo priporočila za izračun predpristopne eh, pomoči v okviru mednarodnega sodelovanja in razvoja, eh, zlasti tudi za, ko gre za mednarodno politiko. Še naprej se preverjajo notranje smernice za revizijo na področju sosedske politike in Vse te specifične točke bodo vključene. Zagotavljam vam, da generalni direktorat in tudi sam uh, bomo še naprej tesno sodelovali s tem odborom in pa z računskim sodiščem. Naš uh, cilj je, da skupaj z vami uh, učinkovito izkoriščamo in upravljamo sredstva, za katera smo odgovorni. Vse to želimo še izboljšati. Hvala za vašo pozornost. Ja, fil, danke, Hvala lepa, gospod komisar. Hvala tudi za. Eh, vaše, vašo ponudbo, da pridete spet eh, naslednje leto. Eh, že zdaj bom rezervirala, no se bojim, da se tako in tako vidimo. Komisar Mimica, izvolite. Hvala lepa, mm, gospa predsednica, spoštovani člani odbora, spoštovani predstavniki Evropskega računskega sodišča. Zahvalil bi se predstavnikom Evropskega mm, sodišča, predvsem gospela Mark za predstavitev v zvezi s poglavjem 8 letnega poročila. Današnja razprava bo osredotočena na to, kako je komisija upravljala svojo razvojno pomoč v zadnjem letu. 2600 projektov je bilo v več kot 120 državah, 7,3 milijard evrov je to znašalo. Med razpravo bomo imeli priložnost, da obravnamo različne vidike. Uvodoma pa naj se osredotočim na tri eh, ključne horizontalne vidike. Najprej, ali je trenutna kriza migracij in pa beguncev eh, odraža napako naše eh, razvojne pomoči. Drugo horizontalno vprašanje je vloga nevladnih akterjev. Tretje vprašanje pa je potreba po tem, da se bolj osredotočimo na rezultate. Trenutna begunska kriza izpostavlja pomembno vprašanje, ki ste ga vprašali tudi nekateri od vas. Ali vse večje število beguncev, kateremu smo priča, potrjuje, da nismo bili uspešni pri razvojnem sodelovanju v preteklosti. Ne boste presenečeni, da sem globoko eh, presenečen eh, eh, oziroma da, da sem globoko prepričan, da je odgovor ne. Treba razlikovati med migranti in begunci. dovoljeno uh, eh, migracija se izboljšuje, redna migracija se eh, povečuje takrat, kadar migranti v namemnih državah uh, lahko pridejo do dodatnih uh, koristi. Večina migrantov se preseli uh, v bližne države, v podsaharske Afrike se 80 odstotkov migrantov uh, preseli v bližne države. No, potem pa je tukaj še kontekst um, nezakonite in prisiljene imigracije. Razvojna, ne, razvojna pomoč ne mora rešiti bistvenih uh, problemov, pomankanje gospodarskih uh, perspektiv, lakote in tako naprej, oziroma kršenja človekovih pravic, marginalizacije. Naj omenim le par primerov. Uh, Begunci pa dosti krat bežijo iz konfliktnih področji in to presega razvojno pomoč. Potrebujemo še veliko več, kar pomeni, da moramo ostati realni, ko govorimo o tem, kaj lahko pričakujemo od razvojne pomoči. V okviru teh omejitev pa sem prepričan, da je naše razvojno sodelovanje uh, zelo uspešno saj pomaga naslavljati tudi izzive povezane z migracijami in begunci. Naj vam podam par primerov. Najprej primer Mozambika, država, kjer je dohodek nizek, uh, kjer so priča konfliktu že 20 let. Dolgoročni programi podpore iz evropskega proračuna so pomagali ponovno vzpostaviti makroekonomsko stabilnost, uh, sisteme upravljanja, tako da se pobirajo prihodki, da se postavljajo prioritetni programi in tako naprej. Eh, dosegli so napredek pri eh, storitvah, zlasti na področju izobraževanja. Poleg tega so skoraj da, dosegli, da eh, tako fantki in dekleta imajo osnovnošolsko izobrazbo. Julija 2014 je, je bil vzpostavljen skrbniški sklad v Srednji Afriški republiki in eh, konec leta 2015 eh, smo dobili eh, oziroma bomo lahko pokazali prve konkretne rezultate, recimo rehabilitacija 22 medicinskih centrov in dveh bolnišnic, infrastrukture v Bangiju in dveh drugih mestih, okrepitev zdravstvenega področja, vse več delovnih mest, eh, dolgoročni učinki eh, na zdravstvenem področju in tako naprej. Potem imamo tukaj še primer Paragvaja. Vladi smo pomagali pri zmanjševanju revščine, izboljševanju eh, šolstva in številke govorijo same zase. Gre za program prenosa denarja in Revščina se je zmanjšala iz 18 na 10,5 odstotka v desetih letih. V Paragvaju smo dosegli skoraj da se splošni dostop do osnovnošolskega izobraževanja v šestih letih. Drugi horizontalni vidik pa se nanaša na vlogo nevladnih organizacij pri našem delu. Sodelovanje z nevladnimi organizacijami je pomemben element našega sistema zagotavljanja rezultatov, hkrati pa spodbujamo naše načela in vrednote nepovratna sredstva eh, nevladnim organizacijam se mm, dodeljujejo po pozivih za dodelitev sredstev in eh, to je pomembno, recimo, ko gre za obvladovanje krize, ko gre za pomoč v nunih primerih ali pa ko imajo naši partnerji ekskluzivno pristojnost na določenem področju. Naša razprave temelijo na načelih stroškovne učinkovitosti in eh, vrednosti, ki jo dobiš za denar. Še bolj se je treba osredotočiti na rezultate. Pripričan sem, da moramo biti zmožni jasno pokazati rezultate, ki smo jih dosegli z našo razvojno pomočjo. Seveda, denar je treba korektno porabiti, hkrati pa tudi učinkovito. Kot je navedla že podpredsednica Georgijeva, eh, se komisija eh, osredotoča na to, da bo proračun bolj osredotočen na rezultate in razvojna urodja. Eh, v zvezi z vsako eh, politiko. Za razvojno politiko bo komisija k malu izdala prvo pilotno poročilo eh, in sicer na podlagi okvira za rezultate, ki je bil sprejet na začetku tega leta. Spoštovani člani, izhodišče današnje razprave je letno poročilo računskega sodišča, ki je pokazalo, da je stopnja napak za zunanje ukrepe pod tremi odstotki v zadnjih treh letih stopnja napake za eh, Evropski razvojni sklad je 3,8 odstotkov. Preostala stopnja napak, eh, ki jo preučuje komisija vsako leto, eh, pa beleži vse korektivne ukrepe in tri zaporedna leta smo priča trendu navzdol. In sicer smo prišli na 2008 iz leta 2014. Računsko sodišče je letos za GD Devko eh, uvedlo sekundarno stopnjo, izključena je bila proračunska podpora in multidonatorsko eh, financiranje iz tega vzorca, ampak komisija se s tem pristopom ne strinja. Izključeni sta dva tipa eh, modalitet in to prispeva približno polovico naših izdatkov, ampak tukaj je napak manj to je eh, zoper logiki uh, celovite ocene stopnje napake. Glede na to, v kakšnem kontekstu se izvaja naša politika v mnogih tretjih državah, sem prepričan, da uh, je stopnja napake solidna, trdna, vendar pa se zavedam, da imamo še vedno manevrski prostor in pa da je tukaj še potreba za izboljšavo. Pri službah komisije in službe komisije si prizadevajo, da še bolj zmanjšajo to stopnjo napake. Temeljito smo preučili ugotovitve računskega sodišča v zadnjih treh letih, pa tudi rezultate naših uh, eh, rezovalnih uh, eh, stopen napak. Ugotovili smo, da je sistem uh, kontrole pri nas trden, ampak nekatere vidike implementacije je mogoče izboljšati. Uh, Če upoštevamo uh, zahtevo Evropskega parlamenta, za katero sem hvaležen, in pa če upoštevamo tudi priporočila računskega sodišča, uh, potem pridemo do novega uh, akcijskega načrta uh, za boljšo kontrolo našega okolja delovanja. Tudi generalni direktorat uh, GDDECO je dejal, da bo glede na rezultate moduliral. Uh, prihodnje m, mm, rezervacije na podlaki naših analiz. Spoštovani člani, komisija je zavezana temu, da stalno izboljšuje arhitekturo upravljanja in boljšo uspešnost. Eh, zavedamo se pa, da je učinke naših ukrepov mogoče valvirati šele čez leta. Naše sisteme je treba prilagoditi novim trajnostnim eh, razvojnim ciljem. Treba se je še naprej osredotočiti na rezultate in ohranjati učinke celovito, stroškovno učinkovito stopnjo eh, nadzora porabe davkoplačevalskega denarja. Zato smo hvaležni za vaša priporočila, predloge in veselim se plodnega sodelovanja v zvezi s tem. Hvala lepa, gospod komisar. Izvolite, poročevalka. Äh, Hvala. Äh, draga gospoda komisarja, äh, dragi člani računskega sodišča, dragi kolegi. Deset minut imam, tako da bom skušala biti res kratka. E, me pa tukaj nadzorujejo Nemci in Slovenci, tako da mi to mora uspeti. No, ni skrivnost e, in glavna stvar, ki bi jo rada dosegla pri razrešnici komisije, je, da zauzamemo bolj konstruktiven e, pristop, bolj se moramo sredozočati na rezultate in na napredek, ne pa toliko na stopno napake. Hvala obima komisarjema, ker sta se tudi v svojih govorih usredotočila na eh, rezultate in sta stvari prikazala z tega vidika. Hvala tudi za pisne odgovore na vprašanja. Mislim, da se bomo morali še poglobiti v te pisne odgovore. Nekaj podrobnosti nam še manjka, tako da bomo s tem morali še nadaljevati. No, um, najprej okvir za rezultate. Nimamo še takega okvira, ni še v celoti vzpostavljen oba eh, generalna direktorata za širitev in pa za razvoj eh, sta si to eh, vključila v svoje prednostne naloge oziroma v svoje cilje in tudi v svoje letno poročilo. Gospod generalni direktorat Devko je oblikoval tudi ta okvir za rezultate in zanima me mnenje računskega sodišča v zvezi s tem. Torej, gre za okvir za rezultate, ki ga je pripravil uh, eh, GD Devko. Ne vemo pa še, uh, do katere mere bodo ključni indikatorji uspešnosti, ki so vključeni v letna poročila, do katere mere so dejansko povezani s projekti na terenu. Če to povem drugače, ne vem, ali je dosežek projektov kakorkoli prispeval k doseganju splošnih ciljev. Zato vas prosim, če lahko o tem malo več poveste. Hvala, komisar Mimica, ste omenili, da je eden pomembnih vidikov naše zvonanje politike tudi boj proti revščini in to bi moralo imeti vsaj posreden učinek na to, da se vzpostavijo pogoji za eh, sprejem beguncev v Evropi. Dobro, da ste to omenili. Jaz in celoten odbor kont čakamo na dve posebni poročili iz računskega sodišča. Ti dve poročili bosta zelo pomembni, še posebej v tem času. Eno poročilo obravnava rezultate humanitarne pomoči, drugo pa obravnava eh, evropsko porabo za migracije v sosednjih državah. Mislim, da so obe temi zelo pomembni, obe poročili sta pomembni in rada bi vprašala računsko sodišče, kdaj bo objavilo mm, ta poročila in ali jih bomo lahko uporabili pri pripravi razrešnice. Zanima me tudi, ali obstaja kakšen eh, eh, postopek v komisiji, ki kakorkoli vpliva na ta poročila. Potem pa še vloga nevladnih organizacij. Dobila sem informacije, da so določene nevladne organizacije mogoče dobile financiranje EU za določene projekte, ampak eh, te nevladne organizacije naj bi imele agendo, ki nasprotuje eh, vrednotam Evropske unije. Oba pa sta govorila o vrednotah EU. Zanima me, ali komisija pozna take probleme in če jih, kako jih obravnava. Ta tema nevladnih organizacij me zanima torej. Imam še čas. Da, dobro. Potem pa še koordinacija med generalnimi direktorati. Globalna Evropa, mm, to poglavje obravnava predvsem zunanje odnose, ampak različne službe zasledujejo različne cilje in imajo na voljo tudi različna urodja in instrumente, ki so vključeni eh, v delo na teh področjih. DGDF, ko imamo DGNIR, eh, generalni direktorat za zunanjo politiko, poleg tega imamo tudi visoko predstavnico in ne smemo niti pozabiti na sredstva iz eh, razvojnih skladov Evropske unije. Ker torej različni generalni direktorati v okviru globalne Evrope upravljajo sredstvi in koordinacija ni vedno najlažja, ali mislite, da je naš način eh, obravnave obremenjenosti in različnih problemov trenutno ustrezan ali bi morali drugače organizirati delo ali bi to eh, tudi povečalo in izboljšalo rezultate z vašega stališča? Imam še vprašanje za komisarja Hana. Če bi lahko pokomentiral situacijo v Republiki Moldaviji, kakšne dejavnosti tam izvaja komisija in kako bo komisija zagotovila, da sredstva, ki so namenjena Moldaviji, da so tudi dejansko dobro porabljena. Kakšno dodano vrednost smo tam dosegli? To je moje ključno vprašanje oziroma konkretno vprašanje za vas. ali komisija ima statistike o tem, eh, koliko eh, pogodb eh, pride skozi brez javnega naročanja v nujnih razmerah. Ali se obravnavajo postopki za take nujne situacije. No, pa še čisto zadnje vprašanje in potem bom res dobro porabila čas. Ko sem bila otrok, mi je babica vedno govorila, da moram najboljše prihraniti za konec, ampak eh, mogoče se zdaj prihranila najslabše za konec. Gospod Mimica, želela bi komentar eh, z vaše strani o primeru ING. Žal mi je, da niste odgovorili na 22. vprašanje. Zanima me, kakšno je stanje pri tem dosjeju in če tega ne morete zdaj povedati, Eh, bi vas pa prosila za pisni odgovor za naš odbor. Res bi vam bili hvaležni za to. Toliko za uvod. Eh, se bom pa kasneje še oglasila s kakšnim vprašanjem, če bo čas. Hvala za to izmenjavo mnen. Martina, <laughs> eh, nisem to hotela traumatizirati. Komisar Han, izvolite. Kjene. Ja, komisar Han? Boste vi začeli? Jaz z veseljem. Najprej sodelovanje med komisarji Relex. No, tukaj sem lahko kratek. Sodelovanje vse boljše. Koncept Junkerjeve komisije je tak, da imamo grozde s podpredsedniki in potem nadaljnimi komisari. No, tako sodelovanje smo imeli že v preteklosti in uh, seveda sodelujemo vse bolje. S kolegom Stelanidesem sem imel eh, konferenco v zvezi z ukrepi, ki zadeva ta uh, eh, oba portfelja, ki ju pokrivava, recimo v zvezi s sirsko krizo, um, tudi v povezavi z našimi finančnimi sredstvi in dodatnimi pristojnostmi in potrebnimi ukrepi. Tukaj je tudi Eho, ki pomaga po svojih možnostih tako, da sredstva uh, dodeljujemo tako, da zasledujemo dolgoročne perspektive. No, um, potem so tukaj intervencije v nujnih razmerah, omenjali ste javna naročanja. Z veseljem bom to še raziskal, tudi mene to zanime, zanima, ampak tako na prvi eh, pogled pa bi rekel, da gre kar nekaj eh, sredstev prek eh, mednarodnih organizacij, recimo Združenih narodov, eh, ki so dejavne na kraju samem, recimo v Siriji, Libanonu, Jordaniji, tudi v Turčiji. Oni imajo ustrezno znanje, ustrezno osebje, m, mm, tako eh, se potem v okviru eh, naših ureditev tudi lahko sredstva najhitreje zagotovijo in uh, najbolje uporabijo. No, ampak z veseljem bom uh, še nadalje proučil to temo in vam kasneje poročal. Glede Moldavije, vsa plačila smo zaustavili, to je en od tistih primerov, ker si lahko poln dobrega namena, ne, dobrega namena uh, recimo Moldavija bila še pred enim letom najboljši učenec eh, v razredu, ustrezno je implementirala, eh, napredovala. Leto smo pa zdaj že, mislim, da pri petem premijeju ali premijejki in situacija je jasna. Nanašamo se tudi na analizo IMF-a ta ne more ukrepati, če ni nobene vlade. Tudi Romunija je zaustavila dvostransko posojilo. Takšna je situacija. No, ampak kljub temu smo uh, pripravljeni in ocenjujemo, da si bodo tudi uh, poslanci v parlamentu prizadevali v vlogi posrednika. Ampak takšna je situacija. Ko gre za kazalnike uspešnosti, mi dovolite dve pripombi po eni strani smo eh, relativno na začetku, ko gre za samo izvajanje. In eh, to kaže tudi analiza računskega sodišča. Prizadevali si bomo za usklajevanje med eh, DEFKOM in NIROM, tako da bomo čim uspešneje uporabljali uh, te kazalnike, mi jih imamo 9, devko jih ima 18. Ne vem, ki je zdaj smiselna meja, 9, 18, 5. Uh, ampak pomembno je, da razvijemo neko enotno stališče, da na koncu pridemo do enotnega rezultata. No, običajno oziroma občasno je tako, da je dobro, da imamo enotne scheme, ko je treba to uporabljati na terenu samem. Komisar Mimica, izvolite. Yes. Thank you very much for your... Da, hvala. Hvala za vaše komentarje, gospa poročevalka. Hvala tudi za vprašanje. Ko gre za koordinacijo eh, celotnih eh, zunanje političnih dejavnosti, se strinjam s tem, kar je povedal kolega Han. Z novimi delovnimi metodami Evropske komisije se res bolje koordiniramo na politični ravni, na ravni politične koherentnosti, pa tudi na ravni programov in neposrednih dejavnosti. In uh, splošnega odzivanja Evropske unije na zunanje izzive. Pri razvojnem sodelovanju je taka koordinacija še posebej pomembna, ko gre za mir, varnost in stabilnost oziroma za ukrepanje na tem področju strani Evropske komisije. Pa tudi humanitarni vidik je tukaj zelo pomemben. to je proces, v katerega smo vključeni in želimo imeti enoten evropski odziv, ko gre za mir in stabilnost in pa tudi za lajšanje humanitarnih kriz. E, to mora biti vključeno v dolgoročno humanitarno ukrepanje. Kar se tiče nevladnih organizacij, in pa možno vključenost v programe in dejavnosti, ki eh, so v nasprotju z evropskimi načeli in vrednotami. Tukaj bi pa rad povdaril, da eh, evropski program in projekti razvojnega sodelovanja morajo biti v skladu s cili in pa pravili, ki jih postavljajo ustrezne uredbe. In temeljna načela Evropske unije kot tudi obveznosti in zaveze na področju človekovih pravic in razvoja. E, to je zavezujoče in to je vključeno v naše pogodbe. Vsak predlog, ki nasprotuje tem pravilom in načelom, pa ne bo dobil projekta. Imamo pa tudi e, upravne in kvalitativne preizkuse oziroma Eh, preglede v celotnem procesu izvajanja projektov. Evropske delegacije jih izvajajo in zahtevajo se tudi redna poročila o projektih. Službe Evropske unije lahko nehajo financirati projekt neke organizacije, vključno z nevladnimi organizacijami, če te organizacije v obdobju ko prejemajo podporo, ne delujejo več v skladu z našimi pravili. V tem trenutku nimam konkretnih podatkov, niti ne konkretnega znanja o kakršnemkoli projektu nevladne organizacije, ki bi eh, deloval proti načelom ali vrednotam Evropske unije. bom pa to vsekakor proučil z našimi ustreznimi službami. In zahteval bom, da se izvaja še sproži nadzor. Glede ENG-ja. Ne vem, če sem jaz pravi človek, ki se lahko oglasil v zvezi s tem vprašanjem. Tukaj bi rad povedal, da pravni status eh, mednarodne pravne skupine ING kot eh, mednarodne organizacije, eh, da je bil pod vprašanjem, s tem se je ukvarjal Olaf lani, DGD, ko je takoj sprejel previdnostne ukrepe in ga je izključil iz posrednih upravljalnih praks. Olaf je komisiji poslal zaključke svoje preiskave decembra lani in službe komisije so ocenile poročilo Olafa. Komisija je Olaf upozorila, eh, da ne bo sledila vsem priporočilom. Komisija meni, da je šlo za pomankanje pravne osebe ING-ja eh, in da je zato stvar neutemeljena. Elementi iz poročila OLAF eh, kažejo, da ING ima eh, pravno pristojnost, da podpisuje pogodbe s komisijo. Ima tudi status mednarodne organizacije. Oziroma v zvezi s tem je OLAF našel nove dokaze, ki komisiji niso bili znani. In to kaže, da moramo res okrepiti splošen in celovit pregled oziroma postopek eh, pregleda priznavanja mednarodnih organizacij in njihovega statusa. Isto velja tudi za druge partnerje ki sodelujejo pri izvajanju naših projektov. Mi smo to potem izvajali tekom letošnjega leta. In ta primer bi lahko prispeval k bolj natančni interpretaciji mednarodnih organizacij njihovega statusa Eh, oziroma naših partnerjev strani komisije. Praksa izvajanja ING ni upravičila Eh, ponovnega prevzema izvajanja projektov in komisija je zavrnila predlog, da se sredstva vrne. Smo se pa strinjali, da bomo eh, spremljali izvajanje obstoječih pogodb s to organizacijo. Kar se pa tiče nujnih zadev, V svojih uvodnih izjavah sem že povedal, da v določenih nujnih situacijah eh, delujemo tudi brez eh, razpisa, predvsem v naših okvirnih sporazumih z različnimi organizacijami, naprimer s sistemom agencij Združenih narodov. Prav tako to velja za nevladne organizacije okvir partnerskih eh, sporazumov, tukaj velja, 190 jih imamo z nevladnimi organizacijami in to omogoča tudi dodelevanje sredstev nujnim projektom. Sodelujemo tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami, ampak vedno v okviru nekega partnerskega sporazuma. E, eh, naprimer, tako je urejena situacija tudi z Rdečim križem. vam bomo pa podali še eh, natančnejše pisne odgovore, ko gre za nujne postopke in pa za dodeljevanje projektov v takih nujnih okoliščinah. Hvala. Naslednji je kolega Piper. Ja, hvala lepa, gospa predsednica. Najprej vprašanje za komisarja Hana. Mene ste nekako označili za princa mučenja. To mislim, da je najviše priznanje, ki ga lahko da nek komisar parlamentarcev. Tako da, če ostanem zvest, temu svojemu slovesu. Me zanima, ker zadeva predpristopno pomoč, še posebej glede na ocene komisije, glede kandidatke Turčije, glede predpristopne eh, pomoči. Bil sem v Turčiji in tam eh, smo se sklicevali tudi na poročilo Evropskega sodišča, ker je bilo govora o tem, da se denar uporablja za vse sorte stvari, tudi za običajne kmetijske stvari pro, uh, programe in projekte, ampak ne v smislu prilagajanja evropskim standardom. Zdaj se stvari izboljšale, tudi več denarja je, še posebej za begunce. Mm, tako da me zanima, kakšna je zdaj ocena, kar zadeva uporabo teh sredstev. In potem še vprašanje za komisarja Mimico. Eh, meni je stvar čisto jasna. Pravite, da je šla stopnja napak na vzgor, zato ker je računsko sodišče uporabljalo različne metode, ki niso ravno najbolj povedane oziroma da so poročevali dve različni zadevi in da ni ravno možno primeriti enega in drugega. Ampak dejstvo je, da kadarkoli začne računsko sodišče diferencirati, eh, pride na koncu do razlogov. In eh, nikoli ne more biti preveč takšne diferencijacije, še posebej na tem področju, ko gre za iskanje razlogov za napake, tako da mislim, da to vsekakor smiselno izhodišče. Vprašanje je zdaj, zakaj je to porastlo na 8 odstotkov. Tega niste omenili, razen pač opisa tega statističnega učinka in zanima me, kje, to, kje so razlogi za to posebenski plati, za to visoko stopno napak in potem še zelo politično vprašanje, gospod komisar vi imate pregled nad tem, kar se dogaja še posebej v afriških državah. Evropa je zdaj sprosila ogromno denarja za pomoč tem državam. In s tem je povezane tudi zelo veliko odgovornosti. In eh, vi zaupate in mi zaupamo nad vladnim organizacijam. In se mi zdi, da bi bil čas, da pri tej vse večji odgovornosti evropski uradniki nadzirajo nekoliko bolj tudi nevladne organizacije, ker tudi tam ni vse vedno odlično. Se mi zdi, da bi morale nevladne organizacije tudi prevzeti več odgovornosti. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje. V Avstriji, v Nemčiji, v drugih državah se govori, da se mi kot evropejci borimo proti razlogom za te begunske tokove. Tudi s to razvojno pomočjo v afriških državah, kjer eh, gradimo bolnišnice, prometno infrastrukturo, šo, šole, skušamo na ta način stabilizirati te države, da ljudje nimajo več razloga za beg. Ampak eh, to je zelo dolgoročen scenarij. Vprašanje je, kdaj bo ta denar začel dejansko delovati, da se bo manj beguncev odločilo za pot v Evropo to je konec konca tudi pričakovanje številnih eh, držav članic, naprimer Evropske unije. Ali niso ta pričakovanja morda previsoka ali sploh lahko dosežemo to s tem denarjem Evropske unije? Morda je za to bistveno preveč, eh, premalo denarja, tako da bi me zanimala vaša ocena s tem v zvezi. Hvala. Naslednja kolegica Ajala Seder. Sí, gracias. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospela Mark z računskega sodišča. Hvala obima komisarjama za vse podane informacije. Najprej bi gospoda Mark eh, nekaj prosila. Zelo upoštevam stališče računskega sodišča in njeno osebno stališče, rada bi bolje razumela, zakaj ste izpustili ta dva stebra, če lahko tako rečem. In to, zakaj ste izpustili proračunsko podporo in pa eh, sklade oziroma sredstva, ki so več institucionalne ali več nacionalne narave mm, in to v okviru globalne Evrope. V preteklosti smo delali s tem in to je bil za nas izziv. Ni se mi zdelo slabo, kako smo razmišljali takrat, kako smo poenostavljali stvari in to prenesli na druga področja. Zato bi rada bolje razumela, zakaj smo zdaj iz izračuna izpustili ta dva stebra, ki predstavljata za me zelo pomemben del. Mogoče sem se zmotila, ampak eh, stvari sem prebrala in jih nisem preveč dobro razumela potem pa še drugič. Vsi, vsi želimo rezultatov pri proračunu. Eh, vsi želimo doseči te rezultate. Ampak eh, zdi se mi, kot da eh, imamo vsi neke velike želje, pa je šele prejšnji teden gospa Georgijeva predstavila proračun. in iz prejšnjih let se zavedamo vseh težav, kako je težko izvajati proračun in kako je težko doseči soglasje, ko gre za kazalnike zameritve. Mm, kazalnike potrebujemo, ko oblikujemo proračun, kajti proračun bo treba potem tudi oceniti. In če bo vsak imel svoje kazalnike, potem bo zelo težko karkoli doseči. Težko bo. Eh, tudi stvari upravičevati v medijih, ki vse čas pritiskajo na nas. In mislim, da tako lahko mm, celo pod vprašaj postavimo instrument, ki je tako pomemben. Zato eh, bi tukaj svetovala več eh, previdnosti. Tako komisar Mimica kot komisar Han že delata na teh kazalnikih. Včeraj smo se tudi pogovarjali o tem, ko smo tu poslušali predstavitev dela, ki ga je pripravila gospa Gresle. Tudi pri delu veleposlanikov eh, uporabljamo neke kazalnike. In meni se že vrti v glavi od tega, da povsod uporabljamo neke druge kazalnike. Eh, včasih govorimo o dobrih praksah eh, in potem to uporabimo kot da bi bilo to tista merilna palica. Indikatorji uspešnosti, ki jih vi uporabljate in ki jih eh, uporabljajo tudi veleposlaniki, uporabili so jih v poročilih o upravljanju, pa ne v poročilih o evalvaciji. Torej, kako gledate na te kazalnike, ki jih že uporabljate in kako si jih predstavljate? za uh, prihodnost proračuna, ki bo usmerjen v rezultate. Meni se je zdelo, kot da se tukaj z roleri vozimo po ledu, namesto eh, da bi imeli drsalke, torej da nismo opremljeni s pravimi instrumenti in na koncu lahko pademo. Zdaj uporabljamo poročila za eno stvar, čeprav so namenjena za drugo stvar. In eh, tudi veleposlaniki morajo vedeti, da so poročila namenjena eni stvari in ne nečemu drugemu. No, zdaj pa konkretni elementi. Zanima me eh, Tunizija in eh, Tunis. Veliko smo delali na severu Afrike, poznamo situacijo. In uh, pred nekaj dnevi smo imeli srečanje z veleposlaniki iz Severne Afrike, iz Alžirije, uh, Egipta, Tunizije in tako naprej. In dobili smo pritožbo, da sredstva, ki so del sodelovanja med Evropo in njihovimi državami, ne prihajajo dovolj točno torej, del teh sredstev je eh, bil že plačan, en del pa še ne. In v tej situaciji je treba upoštevati tudi situacijo v Tuniziji. Tunizija eh, je bila na poti proti demokraciji, to je bila islamska država, ki ji še vedno zaupamo. No, ampak eh, zdaj se pritožujejo zaradi zamud. Mene pa zanima, ali so te zamude posledica česa konkretnega. Eh, zanima me to za Tunizijo, pa tudi nasplošno za Severno Afriko. Eh, zdaj bomo dali 3 milijarde Turčiji ne da bi prej izpolnili zaveze, ki jih imamo do drugih držav z severa Afrike, ki tudi opravljajo svoje delo, eh, kar se tiče razvoja in pa sprejema beguncev. Torej tem severnoafriškim državam pa ne priznamo tega statusa. In zanima me, kaj se dogaja na tem področju. Potem pa še. Eh, Palestina in Izrael. Tukaj je zdaj prišlo do trgovinskega zapleta. Eh, Mi ne priznavamo določenih naselij in to bo zdaj označeno na izdelkih. Zanima me, do katere mere vaše politike, sosedska politika, politika za sodelovanje in tako naprej, eh, do katere mere so te politike usklajene s trgovinskimi ukrepi ki tudi imajo učinek na terenu. Na koncu pa še nekaj o Moldaviji. O tem smo že govorili in rada bi vedela, kakšna je časovnica za Moldavijo. Gospod Han, dobro poznate pritiske eh, v tej državi, ampak zanimalo eh, bi nas oziroma želeli bi si, da eh, ne bi bilo tukaj nobenega dvoma glede porabe sredstev pa še preglednice za oceno. E, to so preglednice, ki jih je predlagala komisija zadnji trimester leta 2015. E, je tudi že e, vključen in zanima me, ali te preglednice že delujejo. Hvala. Kolega Črnecki, ste nekste. Kolega Črnecki, naslednji. Hvala, gospa predsednica. Ne bom zdaj komentiral izida zadnjega vrha tu v Bruslju v nedeljo, ampak dejstvo je, da je to, kar je dajala gospa Ayala Sender, zelo zanimivo. Najprej hvala seveda gospe Daniela Mark in njeni ekipi za zelo zanimiv uvod v to razpravo. In hvala seveda tudi našim gostom, obema komisarjama. Imam pa vprašanje za komisarja Mimico. Najprej torej, hvala lepa za vse vaše odgovore na naš vprašalnik. Bi pa prosil za nekaj več pojasnil glede sredstev za nevladne organizacije, kar zadeva predvsem eh, nadzor in spremljanje strani Evropske komisije. Tu se navezujem na vprašanje gospe Tlabajeve in tudi gospoda Piperja. Skratka, kaj konkretno Evropska komisija počne, zato da bi preverila porabo in implementacijo teh sredstev. Hvala. Ja, hvala lepa. Tudi sebe sem eh, uvrstila v seznam govornikov. Dobro bi bilo, če bi mm, dobili tudi vaše uvodne nagovore po elektronski pošti. Eh, tam sem pogrešala namreč nek osebno oceno vaju obeh, ali ste zadovoljna, ali ste zadovoljna s tem, kar je bilo doseženo v vajnih portfeljih v letu 2014. In eh, še vprašanje za gospoda komisarja Hanna. Lansko leto sva imela manjši prepir ravno okrog tega, kar je omenila gospa ja, Lamark. Namreč, ko zadeva kršitve finančne uredbe in tam mi je bilo rečeno, da bo šlo vse v najlepšem redu. Gospa Lamark, citiram, je takrat omenila ravno plačila brez računov in eh, dokazil. To so sanje nas vseh. Zdaj, obljubljeno je bilo, da se bodo stvari rešile, ampak zdaj vidimo, da se to zopet znova eh, dogaja. In parlament je o tem že odločal maja, ampak že pri meni smo imeli v pisarni razpravo na to temo v januarju, tako da sem pričakovala, da bo takoj zadeva rešena. Zanima me, zakaj je to trajalo tako dolgo časa. Moram reči, da se meni to zdi nespremljivo, da se ne rešijo stvari, glede katerih se zitrinjamo, da se morajo. In zanima me, gospala Mark, kakšna plačila ste še našli, s kakšnimi plačili, eh, s kakšnimi datumi, eh, ali je po maju tudi prihajalo še do takšnih plačil brez ustreznih dokazil. To je bilo prvo vprašanje, gospod Han. Drugo vprašanje, bili ste tudi komisar za regionalno politiko in poznate države članice in eh, vse težave, ki jih imajo te, ko gre za upravljanje na regionalni ravni. Zdaj vidimo v Bosni in Srbiji so stopnje napak en odstotek, tako da zdaj ne vem, kaj oni znajo, kar mi ne znamo. To bi tudi nam lahko v veliki meri pomagalo pri naših težavah, ki jih imamo z državami članicami. No. In še enkrat, gospod Han. Poročila o upravljanju znane pomoči, kar zadeva upravljanje denarja komisije na področju dela generalne direkcije DEVKO. Eh, sem videla, da je DG NEAR zaenkrat eh, pustil ta sredstva še neizkoriščena, ko gre za vaše področje dela. In zato menim, da je pomembno, da to pomembno upravljalsko orodje vendarle uporabite, kajti sicer ne moremo preverjati delovanja teh delegacij, ravno zato, ker se ti kazalniki le delno uporabljajo, ampak so ti kazalniki zelo pomembni. Če to želimo vedeti, kaj naj neka veleposlaništva Evropske unije eh, tam sploh preverjajo. Brez kazalnikov sploh ne vedo, kaj naj eh, počnejo. Lahko samo rečejo, ja, denar smo porabili in že to je nek indikator. Tako da bi bilo dobro, če bi tudi veleposlaniki na področju DigiNew vedeli, kaj imajo sploh započeti. To bi bilo, mislim, da zelo zaželeno, da bo ta sistem torej, končno zaživel. To so moje vprašanja za vas. Imam pa še eno vprašanje za komisarja Mimico. Nisem čisto razumela, kaj vse naj bi sodilo v okvir IMG. Če prav razumem, se je komisija lotila zadeve od zadaj. In tu gre za vprašanje zdaj, e, nastopi vprašanje verodostojnosti. Kako je s tem zdaj? Mene res skrbi, kako je zdaj tu s temi nekdanjimi komisarji. Zdi se, kot da poročila Olafa nekako odrinemo v stran in zanima me, v kolikšni meri je to zdaj je prišlo do tega, da te ustanovni dokumenti IMG sploh ne igrajo nobene vloge. Tako da mislim, da je bilo pomembno, da, da vam omogočite nek dostop tudi v vladni eh, sobi, kajti moram reči, da meni to ne daje nekakršnega pozitivnega vtisa. Eh, še gospa Šmit je na seznamu, potem pa dobijo predstavnike EDF še dodatno. nekaj časa. Ja, kar zdajva EDF kasneje, ampak tu zdaj se mi pojavlja naslednje vprašanje. Veliko je bilo govora o ciljih Evropske unije, o ciljih eh, Evropske komisije, o sodelovanju, o usklajevanju s svetom in z drugimi, o ciljih sveta in tako naprej. Slišali smo že večkrat iz vrt komisije, da zdaj sedijo različni oddelki na istih področjih in vsak vleče v svojo smer. In zdaj me zanima, imamo zdaj neke nove cilje, drugačne cilje, ki se jih bomo končno lotili enotno skupaj in eh, kako bomo to povezali s tem, kar se je počelo do sedaj. Gospod Ali. Hvala lepa, gospa predsednica spoštovana gospoda komisarja, gospoda Mark. Najprej hvala za to izčrpno informacijo. Vključno seveda tudi s poročilom računskega sodišča. No, kot prvo, čestitke komisarjama za zelo usklajen pristop in nastop kar zdaj za nanje delovanje Evropske unije na področju torej, mednarodnega sodelovanja in pa tudi na področju sosedske politike. Tu konkretno čestitke komisarju Hanu za zelo pozitivno vlogo v tem procesu. In eh, seveda tudi za pomoč državam pri pripravah na vstop v Unijo. Nedavno je komisar Han predstavil nov svežen in kljub zelo kompleksnim v mednarodnem okolju, v katerem je komisija aktivna, se stvari vedele odvijajo. Imam nekaj vprašanj, kar zadeva novi pristop, ki ga zagovarja tudi gospod Kristalina Georgijeva v zvezi z proračunavanjem temelječim na rezultatih in eh, seveda v navezavi s tem evropski skladi. Zanima me, kako se meri napredek posameznih držav v smeri članstva Evropske unije, kaj ti vemo, da je pač odpiranje in zapiranje poglavi tradicionalni pristop, ampak Vemo tudi, da ima ta proces določeno politično razsežnost in zanima me, kaj menite o tem, da bi uvedli nek eh, nabor kazalnikov, ki bi spremljali napredek teh eh, držav. Zdaj, ko govorim o kazalnikih, seveda moram reči, da potrebujemo nekaj, kar bo dobro utemeljeno, kar bo trajnostno in ki bo tudi kazalo, kaj je države dosegajo v smeri napredka kot članstvo. Zdaj, ne bi še v podrobnosti. Uh, vedno je pomembno nadzirati institucije in eh, konec koncev smo to tudi že vsi povedali, tako da se na tem mestu lahko tudi ustavim. Ja, hvala lepa. In če bi lahko tudi morda začeli s predstavniki računskega sodišča, gospoda Mark, lahko odgovorite na vprašanja, ki ste jih slišali. Hvala, gospa predsednica. Torej, najprej glede stopne napak in eh, glede naših izračunov. Naj povem, čisto na kratko sicer, da ta metodologija izhaja iz obveznosti v pogodbi, ki od eh, sodišča zahteva mnenje o računovodskih izkazih in eh, zakonitost in pravilnost eh, porabe sredstev. Mislim, da je le Evropska unija tista, ki ima takšen sistem, kajti to pomeni obenem finančno revizijo in pa eh, tudi revizijo eh, smotrnosti porabe. Gre torej za zelo pomemben moment, ko primerjamo torej uspešnost samega projekta in tudi finančna zakonitost. To torej še ne pomeni, da ni možno stvari izboljševati in komisija to tudi počne in eh, komisija upravično izpostavlja, da če zadevo izpeljemo do konca, imamo tudi čas za to, da se popravi napake in odpravi napake. Naša revizija pa seveda se opraja zgolj v nekem trenutku v času in to je tudi razlog, zakaj je naša stopna napak drugačna od končne stopnje napak, ki jo izračunava generalna direkcija DEFCO, kajti ta izračun poteka v nekem drugem trenutku, kajti imamo različne metodologije in vsaka izmed teh stopen napak se izračunava na ustrezen način v skladu z metodologijo. Pač te metodologije niso iste, dejstvo pa je, da devko zadevo obravnava na koncu, eh, mi pa nekje nas sredini, torej tekom izvajanja projekta. In ko gre za potem tisto preostalo stopnjo napak, enkrat, ko so bili vse kontrole opravljene, ta je seveda nižja od eh, naše, kaj ti direkcija si vzame čas, da zadevo izpelje do konca in da opravi, kar opraviti mora. Spomniti torej moramo, da je ta stopnja napak vezana na kvantificirano eh, oceno napak na podlagi eh, razpisov in, in eh, finančne uredbe. In enkrat, ko so vse te operacije kvantificirane, se jih vključi v stopno napak. No in zato lansko leto nismo kvantificirali napak na področju plačil Turčiji, kajti tam je že prišlo do popravkov. Mm. Bilo je kar nekaj nepravilnosti, mm, ampak komisija je dejansko opravila naprejšnja plačila na podlagi simulacij. Tako da tu gre za kršitev ne le finančne vredbe, ampak tudi previdnostnih načel. Ne, komisija je potem imela dovolj časa, da odpravi te napake, to bi verjetno storila tudi pred zaključkom pogodbe, ampak za tiste izkaze, ki smo jih analizirali mi, pa da v tistem trenutku, v trenutku, ko smo opravljali eh, oceno oziroma presojo, je obstajalo tveganje. Eh, in ja, 96 milijonov evrov eh, smo torej gotovili napak, eh, ampak pred majem 2014 gre torej za operacije, ki predstavljajo določeno tveganje, ki pa vendarle tudi na strani komisije lahko privedejo do korekcije. In eh, ravno zato nas je tudi, mislim, da direkcija uslišala, da je pomembno, da je to, kar piše v finančni uredbi, pomembno spoštovati in takšne napake se ne smejo ponavljati, kaj ti dejstvo je, da če. M, mm, se ne zavedamo takšnih napak, je to veliko tveganje. To je torej treba razumeti kot eh, torej nek eh, posnetek v določenem trenutku v času. Gre torej za preučitev zanesljivosti računovskih izkazov, eh, to je torej skladno z siceršnjimi pravili običajnih revizij in tudi to moramo razumeti kot nek eh, kazalnik eh, pomankljivosti v kontrolnem sistemu, nadzornem sistemu, ki ga je tudi potrebno ustrezno prilagoditi. No in v priporočilih komisiji eh, vidimo, da so odgovori na splošno pozitivni, saj izpostavljamo pomankljivosti in konec konca zasledujemo iste cilje kot komisija. To je zagotoviti, da se vse operacije izvajajo v skladu z načeli zakonitosti. Zdaj pa glede uspešnosti naj povem, da je tudi zakonitost eh, sestavni del uspešnosti. Projekt ne more biti uspešen, če ni obenem tudi eh, zakonit, torej skladno s predpisi. Sodišče je enakega mnenja kot parlament, namreč eh, večji povdarek menimo, da je treba dati uspešnosti in to je tudi to, za kar si prizadevamo, ne le v naših letnih poročilih. Eh, često tudi to niti ni namen teh poročil, ampak tudi v posebnih poročilih. Ampak nismo pa odgovorili na vprašanje gospe Ajale Sender, kar zadeva eh, teh eh, dveh stopenj napak. Eh, postavimo se torej eh, v našo perspektivo za to letno poročilo. Prečiti je potrebno zakonitost operacij v skladu s predpisi, torej ali so bili vsi izdatki upravičeni ali so vsa pravila spoštovana. Torej, v teh dveh primerjih ne moremo preveriti, ali dejansko lahko zagotovimo zakonite sladine. Zakaj? To, kar pri proračunski pomoči komisija opravi nekakšno splošno intervencijo v državi upravičenki, ima določene kriterije, tega ne počne kar tako na pamet, ampak eh, ti kriteriji Mm, so kriteriji, ki jih ne moremo preučevati na enak način kot naprimer neka, neke druge predpise, ko gre za spoštovanje tržnih predvidin in tako naprej. Tako da tu, kar se nas tiče, ni nekega predpisa, ki ga je treba spoštovati, temveč gre za neko presojo koristnosti pomoči. In dobro vemo, da v nekaterih državah niso vsi kriteriji ravno izpolnjeni, vendarle pa moramo pomagati državam, ki so v razvoju in ki morajo izboljšati svoje sisteme upravljanja. Tako da, glede na metodologijo našega letnega poročila, ne moremo zakonitosti ali pomankanje lete pri plačilih opredeljevati glede na mm, plačila strani komisije. Zdaj, če je prihajalo do napak ali celo do česa hujšega, je treba imeti možnost eh, preučiti, kaj je bilo plačeno in kaj ne, čeprav to pač ni v naši pristojnosti. Lahko pa uh, preverimo, kaj se dogaja s proračunsko pomočjo, kajti ta zadeva se eh, revidira v teh revizijah uspešnosti na podlagi kriterijev, ki so se uporabljali na podlagi uh, napredka v državi in eh, tudi z drugimi državami so te stvari potekali na ta način, naprimer eh, Nizozemska ali Trujno kraljestvo, ki tudi eh, vrednotijo to proračunsko pomoč, ampak ne v letnem poročilu. Tehnično gledano nikoli ne bo nepravilnosti, ker v bistvu niti ni nekega mm, predpisa, kot je naprimer predpisi z področja DDV, predpisi z področja javnega naročanja in tako naprej. Enako velja za donacije, kajti v tem primeru, Eh, komisija pač da svoj prispevek skladom eh, OZN, kjer pa so vključeni številni donatorji. Evropska unija je zelo pomemben akter na področju razvojne pomoči, celo najpomembnejši v svetu, ampak eh, pogosto nastopa skupaj z drugimi akteri, tako da tu ne gre za specifične izdatke, mm, pri katerih bi lahko presojali upravičenost. Ampak smo tu pri sredstvih, pri skladih, ki običajno črpajo sredstva iz več virov in tu ne moremo ugotoviti neke stopne napak, temveč to lahko počnemo eh, samo če bodo stvari bolj jasno opredeljene. Dejstvo je, da v našo metodologijo. Ne moremo vključevati uh, metodologij, ki jih eh, ni možno kvantificirati in zato uh, pač prosimo parlament, da izračuna stopne napake, kajti v nekem uh, odstotku naših vzorcev nikoli ne bo stopen napak. In zato ne gre za to, da umetno zvišujemo stopne napak, ampak da jasno povemo, za katere napake gre, za katera tveganja gre in sicer tam, kjer jih komisija lahko odpravi in popravi, vsaj kar zadeva letno poročilo. No, ampak ta stopnja napak je nek eh, kazalnik eh, sorazmernosti teh eh, operacij, ki seveda kaže tudi na določena pomankanja. predpisov in kot rečeno, gre za posnetek stanja v točno določenem trenutku. Komisija mora torej še naprej razvijati svoje kriterije za presojo uspešnosti. Kot veste, vsako leto imamo poglavje o dodani vrednosti evropskega proračuna z vidika uspešnosti in to je eh, delo, ki ga redno opravljamo tudi v okviru naših posebnih poročil, kajti v teh primerjih imamo možnost, da pri točno določeni državi, pri točno določeni operaciji eh, razvijemo vse tisto, kar je vojno zadeka učinkovitosti in uspešnosti. Zdaj, ni na meni, da dajem eh, oceno o uspešnosti projektov komisije, ampak v številnih naših posebnih poročilih in to smo tudi povedali v tem letnem poročilu, so orodja, ki jih imamo na voljo. Se oproščam, pravi predsednica, eh, časa nam primankuje, niste pa še odgovorili na vprašanje poročevalcev o posebnem poročilu za migracije in begunce. Ja, omenili ste dve poročili. En dan je pregled tveganj vezanih eh, na no, pristop komisije, to je ravno kar sprejel pristojen senat, to bomo tudi kmalo predstavili medijem in vaši komisiji, eh, vašem odboru, pardon. No, to poročilo dejansko kaže, da je ta nov pristop, ki temelji na rezultatih, eh, pristop, ki se ga lahko še izboljša. Poročilo o migracijah, ki zadeva zonanjo razsežnost delovanja komisije na področju migracij, če tudi je kontekst trenutno zelo delikaten in zadeva in nekakor ne zadeva eh, vprašanja beguncev. To poročilo torej izkazuje določene, določene protislovja na ravni komisije in eh, trenutno smo to predložili sodišču v drugo branje in končno poročilo sodišča bo sprejeto prihodnji teden eh, in tu smo že upravili prvo obravnavo. Torej drži, da v bistvu revidiranje določa to, kar počne revizor. Gospod Han, izvolite. Eh. Hvala lepa. Ja, Markus Piper, očitno nama obema uspeva dosegati eh, nemogoče. Toliko na to temo mučenja. No, ampak kar zadeva Turčijo, mislim, da moramo res razlikovati med. Eh, pristopno pomočjo in pa pomočjo, ki jo zdaj namenjamo za reševanje te akutne situacije z begunci. Torej, predpristopni proračun je določen, imamo okvir in za obdobje 2014 do 2020, če se prav spomnim, je to nekje 4 do 4,5 milijarde evrov. Eh, naloga pri teh eh, sredstvih in pri tudi drugih kandidatkah je enostavna. Eh, ciljnimi investicijami na področju eh, javne uprave, pa tudi na področju infrastrukture, je potrebno storiti več, kar zdaj je približevanje te države evropskim standardom. Za vsako državo pripravimo program, eh, običajno so to triletni programi, torej drugače kot pri strukturnih eh, skladih, ne za sedemletno obdobje, ampak za triletno obdobje kjer se upošteva tudi to, kar je treba storiti na različnih področjih v tem obdobju. Za posamezne države imamo različna eh, težišča, odvisno pač od tega, kje vidimo pomankljivosti z vidika morebitnega prihodnega članstva in eh, tam se potem eh, s temi sredstvi težave rešuje. Za Turčijo in za praktično vse ostale države ni sprememb, kar zadeva sredstva, ki so na voljo v tem finančnem obdobju. Vsa ta sredstva so se indikativno določila na začetku obdobja in eh, vse pač poteka v tem kontekstu. Vse, so, vse stvari so torej že jasno opredeljene. Drugo pa je potem, ko je treba sprejemati odločitve o tem, kako reševati aktualno begunsko problematiko. In tu je nedvomno tudi izziv na podlagi tega, kar je bilo sprejeto v nedeljo, namreč da je potrebno najti dodatna proračunska sredstva v državah članicah, kajti sicer teh dodatnih nepredvidnih finančnih potreb eh, ne bo možno pokriti. Prav tako pomembno je, Hm, samo imel grede na to, menim, da je treba razlikovati med begunci in migranti, kajti begunci prihajajo iz voljnih območij, pa so politični begunci, migranti pa eh, sem prihajajo iz eh, ekonomskih vzgibov, da bi na ta način eh, spremenili, se pravi, izboljšali svoje življenjske pogoje. Kar zdaj v Tunizijo, Na začetku leta je bilo nekaj zamud pri stačilih zaradi združitve direkcije za sosedsko politiko z generalno direkcijo za šeritev. To smo torej združili v generalno direkcije NIR. Ampak eh, razumem, da so nekatere države mnenja, da zapoznelo prejemajo sredstva, ampak to zato, ker je treba stvari pregledati, da vidimo, ali so plačila dejansko tudi upravičena. In uh, tu imamo spremljevalne odbore in tako naprej, ki se sestajajo enkrat, dvakrat na leto, preučijo stvari in uh, tu imamo potem jasne postopke, ki jih uh, usklajujemo tudi z njimi in na tej podlagi potem lahko šele pride do izplačil. Uh, to je konec koncev tudi zahteva odbora za nadzor proračuna. Kar zadeva Moldavijo, tam niti ni nekih rokov, če niso sposobni sprejeti politične odločitev, ki nam omogočajo sodelovanje, potem eh, izplačil ne more biti. Ja, eh, ta plačila čakajo v čakalnici, ampak vsekakor se lahko zgodi, da eh, bodo izgubili ta sredstva čez eh, leto, pa čez teče. Ampak ne moramo jih zdaj prisiliti. Z veseljem bi jih, ampak eh, ne moramo. Eh, dobro bi bilo, če bi lahko prisilili, da se vrnejo v neko politično normalnost. Potem to, kar je omenila predsedujoča. Ja, v začetku predhodnega leta so stvari postale dokaj. Eh, neprijetne. Potem je bilo kar nekaj razprav. Eh, maja so stopile v veljavo nova pravila in po 28. maju 2014 pa so stvari tekle brez kakšnih težav. Večkrat so, smo, smo stvari rešili in eh, nobenih eh, drugih težav tu ne poznam. Kar zadeva stopnjo napak, če se nič drugega ne spremenja, potem mislim, da imamo največjo stopno napak v najstarejših državah, članicah in v ustanoviteljicah EU v novih državah članicah pa ne, mm, kaj ti vemo, kako zelo natančno tam spremljamo stvari in v starejših državah članicah, mm, tudi zaradi določenih struktur, ki so zdaj vendarle bile že sanirane, v Španiji naprimer je bilo bistveno preveč umestnih eh, členov, kjer se potencial za stopne napake eh, povečuje, mm, to smo zdaj rešili. No in iskreno povedano, med nekaterimi državami članicami in eh, kandidatkami, hm, mislim, da ni ravno nekih velikih eh, razlik v kakovosti uprave, administracije, vsekakor pa sodelujemo z državami kandidatkami eh, in dejstvo je, da tu ne gre za pristop na pogajanje, ampak za proces, da te države prilagodimo našim standardom. No in tu gre tudi za to, da njihove uprave, njihove administracije usposobimo do te mere, da znajo tudi primerno delati z evropskimi mm -hmm. sredstvi. No in eh, kot komisar za regionalne zadeve sem eh, bdel tudi nad tem, da se pristojnosti tudi preselijo na generalno direkcijo NIR. E kajti veliko se še vedno izvaja neposredno preko naših ljudi in šele potem se postopoma uvaja mm, skupno upravljanje, deljeno upravljanje eh, do točke, ko ni jasno, da so te uprave sposobne, da se jih se upravljati eh, same. In to se zgodi običajno tik pred pristopom in zato tudi izkazuje tako nizke stopnje napak. Kar zadeva upravljalske urodja in kazalnike in tako naprej, in to je zelo mm, pomembna točka in zdaj seveda z zadevkom skušamo stvari harmonizirati, da bomo imeli enotne standarde, kot rečeno, eh, pomembno je, da se naš ljudi na terenu ne spravljajo v težavo. Zdaj tega, ampak upamo, da so naši, naši veleposlaniki vendarle aktivni tudi brez kazalnikov. Seveda pa, ko gre za denar, za sredstva, je treba tudi tu postopati na podlagi konkretnih eh, predpostavk in eh, ciljev. V zaključek še ena dokaj temeljna pripomba. Pred dvema tednama smo predstavili eh, naš novo vizijo za sosedsko politiko in eh, moto za prihodne leta je stabilizacija. Želimo stabilizirati našo sosediščino. Tu imamo tri ključne cilje, mir, stabilnost in eh, krepitev blaginje. In eh, kako zdaj to kvantificirati? Kako kvantificiramo mir? Je to nekaj, kar mi razumemo po naše, ali pa je v vzhodni Ukrajini mir, že, če imamo dvomesečno premirje. Kaj torej je za nas mir? Še težje je opredeliti, kaj je stabilnost. Verjetno ima vsakdo izmed nas eh, drugačne predstave o tem. Blaginja pa je verjetno tudi nekaj, kar je zelo močno odvisno od različnih interpretacij. Zakaj to pravim? To pravim zato, ker če me potem vprašaš, Klaudija, kakšni so naši cilji, ja, to so naši cilji, na tem delamo. In tu je, tu je težava z opredelitvijo uspešnosti. Lahko zelo dobro sodelujem z nekom, ki je pristojen za razvoj, za uh, javno upravo, potem pa kar naenkrat zamenjajo finančnega ministra, na to nimamo mi vpliva, vpliva in stvari se spremenijo. Pa vendar, pa vendar sem mnenja, da se zelo pogosto ta sredstva dobro porabljajo. Ja, tu pa tam pa vendar prihaja tudi do korakov nazaj. In uh, to bi predlagal, morda se bodo zdaj strehli moji sodelavci, ampak uh, morda bi se mimo razrešnice lahko pogovarjali tudi o naši politiki, o naših izzivih, o naših težavah, pa tudi o tistem, kar nas eh, vodi pri našem delu. Kajti, glede na vse večje število revizij uspešnosti, mislim, da je pomembno, da odbor za nadzor proračuna bolje razume naše politiko. Kajti, iskreno povedano, v odboru AFET me še nikoli nihče ni vprašal, ali bomo ustavili plačila Moldaviji. Eh, to je seveda zelo legitimno razmišljanje z vaše strani, dejstvo pa je, da so izhodišča v parlamentu zelo različna, kar je tudi v redu. Ampak meni gre za to, da tudi odbor za nadzor proračuna, ne razumljanje politični odbor, eh, razume način, kako mi izvajamo politiko, kako mi skušamo oblikovati svojo politiko in eh, kje z vidika možnosti kvantifikacij naletimo na določene omejitve. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Pripričana sem, da bo komisija razvila tudi kazalnike za blaginjo, mir in podobno. Gospod Mimica, lepa beseda vaša. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Šel bom skozi vprašanja, ki jih imam pred seboj. Naj začnem z vprašanjem o stopnjah napak. Zakaj eh, so se povečale na 3,8 odstotka letošnje leto? Dejstvo je, da eh, trenutno imamo tri različne stopnje napak. Eno je tako imenovana uh, regularna, najbolj verjetna potem je tukaj nova stopnja napake z določenimi izuzetji, večletnim financiranjem in finančno podporo, potem pa je tukaj še eh, preostala rezidualna stopnja napake. No, bil bi čisto zadovoljen uh, s količinsko izraženo stopnjo napake, če bi vsi uh, v tem prostoru razumeli, kaj posamična stopnja napake pomeni in kako se lahko uporablja kot merilo za napredek oziroma uh, za pomankljivosti ali pa za dobre plati uh, mehanizma nadzora in pa izvanja naših projektov. Stopnja napake se ne bi dvignila na 3,8 odstotka če bi uh, imeli isti vzorec. Tako da je treba to časovno primerjavo uh, vsako leto opraviti vzdolž uh, uh, iste metodologije, istega vzorčenja uh, za stopne napak. No, pridem pa tudi do vprašanja, gospa predsednica, ki je bilo, ali smo osebno zadovoljni z doseženim napredkom oziroma uspešnostjo mm, pri naših politikah. Ali sem kot komisar zadovoljen? Dejansko trenutno ne bi mogel biti zadovoljen s celotno implementacijsko politiko, dokler imamo stopne napak, ki so izračunane in predstavljene pri katerikoli metodologiji, ki obstaja. Ampak seveda se zavedam, da bomo težko prišli do ničelne stopnje napak v programih razvojne politike seveda pa je treba iti nižje od trenutnih stopenj napak. Gre za merjenje akcijskih načrtov, kontrolnih eh, mehanizmov, revizijskih priporočil eh, parlamentom ali odborom za proračunski nadzor in tako naprej. Mogoče lahko pridemo Eh, do ničelne stopnje napak, če se kar naenkrat odločimo, da bomo šli v projekte, ki so popolnoma proračunsko podprti in eh, potem ne bomo več imeli programov. V tem primeru eh, bi bila to prva razvojna politika, ki bi imela ničelno stopnjo napake, ampak sam ne bi želel iti v to smer, ne bi želel, da se eh, naša razvojna politika razvija tako. Zato bi vse spodbudil eh, in povabil, da sodelujemo, da se pogovarjamo, da si stvari razložimo tako, da bomo razumeli, v kakšni meri naj se posamična stopnja napake vzame kot ukrep za revizijo in nadzor, pa tudi za izvajanje in pa za uh, rezultate uspešnosti. Potrebujemo torej tako koordinacijo in pa eh, priznavanje eh, različnih stopenj napak to je zelo pomemben del naših prihodnih ukrepov. V zvezi z migracijami, begunci in pa vprašanjem, ali bi razvojna politika lahko bolje prispela eh, k zmanjševanju migracijskega pritiska. No, rekel bi, da ne glede na to, kakšne migracije imamo, tudi če gre za nedovoljene migracije, lahko rečem, da se v zadnjih treh, petih letih soočamo predvsem z begunci, z vprašanjem beguncev, ne pa z vprašanjem migracij. Razvojna politika vsekakor lahko zmanjša pritisk beguncev tukaj gre za politično, uh, diplomatsko angažiranost celotne mednarodne skupnosti, pa Evropske unije in držav članic. Naj znam še Evropsko službo za zadosunanje e, delovanje. Vsi si morajo prizadevati najti politično rešitev za konflikte, ki so dejanski izvor uh, uh, zakaj uh, imamo toliko beguncev. Kot smo rekli, 80 odstotkov afriških migrantov se premika po Afriki, torej ne pridejo v Evropo. Premikajo se iz uh, tistih držav, kjer so konflikti v mirne države Afrike ali pa iz uh, revnejših afriških držav, bogatejše afriške države. In to kaže, da uh, razvoj daje rezultate v mnogih državah večinoma seveda afriški, ampak še vedno to ne velja za vse države. In tukaj se postavlja vprašanje, ali vlagamo dovolj, ali je treba vlagati več v razvojno sodelovanje. Odgovor je da. Pomoč je potrebna, uradna razvojna pomoč je potrebna. Mi smo se zavezali mm, v okviru mm, nove globalne razvojne agende, gre za kolektivno kolektivno zavezo, da dosežemo, da se ne celih sedem odstotka našega BDP-ja eh, nameni razvojni pomoči. To je eh, dvakrat več kot danes in eh, zavezani smo temu, da povečamo naš prispevek k razvoju. Ampak uradne razvojna, uradna razvojna pomoč ne more zadoščati za obravnavo vseh razvojnih vprašanj. Tudi če dosežemo nič celih sedem odstotka samo v EU ali pa globalno, bo to morda manj kot 15 odstotkov vseh potreb oziroma celotnega zneska, ki je potreben, eh, da dosežemo cilje trajnostnega razvoja. Gre namreč za mm, celovit, eh, svežen pomoči domačih virov naših partnerskih držav, zasebnega sektorja, ki sodeluje v razvojnem partnerstvu, pa tudi od politike dobrega upravljanja eh, je to odvisno, tako da zagotovimo ustrezen okvir za vse te politike. Treba je torej vključiti veliko več vidikov. Tukaj ne gre samo za uradno eh, razvojno pomoč. V okviru poročil eh, veleposlanikov v zvezi z upravljanjem naših programov. Ta poročila veleposlanikov so neko orodje za upravljanje in eh, to moramo razumeti. Gre za uložek za letno poročilo generalnega direktorja. Ni mogoče upoštevati raznih eh, zamud pri eh, oblikovanju programov, eh, ki izvirajo iz teh poročil veleposlanikov in potem to uh, uporabiti kot dokaz, da uh, ne dosegamo nekih bistvenih ciljev naših razvojnih politik v mm, določeni državi. Uh, novi okvir za rezultate nam bo v prihodnje omogočil, da bolje povežemo cilje, proračunske cilje z dejanskimi rezultati in tako bomo dobili v rezultat te usmerjeno oblikovanje proračuna. Tako bomo tudi lažje dosegli uh, trajnostne razvojne cilje, ki naj bi jih posamezni programi dosegali. Poročilo veleposlanikov je torej uh, orodje upravljanja in uh, ključni kazalniki um, iz tega poročila, iz teh poročil, uh, niso neko dokazilo, uh, uspeha naših konkretnih razvojnih programov. Glede inega, skušal sem že razložiti, kakšno je stališče komisije. Ponovil bi, da kar zadeva komisijo, je zadeva inega končana. komisija. Je potrdila, da previdnostni ukrepi, ki jih je že sprejel generalni direktorat, eh, direktor eh, direkcije mm, Devko, komisija ne uporablja več eh, v neposrednem upravljanju v zvezi z inega. Potrebujemo dodatna dokazila, ki jih bodo eh, podprle vse ustanovitvene stranke v inegaju, ampak do takrat ne bo nekega posrednega upravljanja v inega. to nas je pripeljalo tudi do tega, da smo okrepili naša merila. Za posredno upravljanje v mednarodnih organizacijah. Približno 90 mednarodnih organizacij je eh, že izpolnilo merila za to posredno upravljanje. Nekaj pa jih preizkusa ni upravilo. ING ni več prepoznan kot mednarodna organizacija strani komisije in komisija ni več partnerica pri posrednem upravljanju. Zdaj pa v zvezi z nevladnimi organizacijami in vprašanjem, kako lahko ocenjujemo in preverjamo skladnost nevladnih organizacij in njihovih projektov. Projekti ki jih izvedejo nevladne organizacije oziroma ki jih financirajo nevladne organizacije, so podvrženi istim kontrolam, istim revizijam kot eh, katerikoli drugi projekti. Enako velja za eh, izvedbene partnerje. In eh, dejstvo je, da so nevladne organizacije bistvene pri izgradnji temeljev za demokratično uh, lastništvo um, razvojnih politik in zato tudi potrebujemo nevladne organizacije pri oblikovanju politike in tudi pri izvanju naših razvojnih politik. politik. Spoštujemo njihovo avtonomnost nadzoruje pa se, v kolikšni meri spoštujejo obsteča eh, pravila, preverjajo eh, se usklajenosti v zvezi s projekti, ki jih financirajo tudi nevladne organizacije. Tako, če sem si prav zapisal, to so bila tista vprašanja, ki so eh, bila povezana z razvojno politiko in pa mehanizmi nadzora razvojnih politik. Hvala lepa za natančne odgovore. To je bilo pomembno. Besedo dajem za zaključek poročevake. Hvala lepa, gospa predsednica. Kratka bom. Zahvaljujem se za to razpravo. Mislim, da je tukaj nekaj točk, kjer potrebujemo več informacij. Zapisala sem si naslednje. Obljubili ste več podrobnih informacij v zvezi s pogodbami. Eh, ki se dodelijo brez javnega naročanja, postopkov javnega naročanja v nujnih primerjih. Prosim za več podatkov o tem. Potem mi manjka več informacij v zvezi s kontradiktornimi postopki, eh, ki se nanašajo računsko sodišče in pa posebna poročila. Lahko pokomentirate že zdaj. To je bilo pomembno vprašanje in zato me zanima odgovor. Gospa predsednica, strinjam se, potrebujemo več eh, podatkov o IMG tako da nas prosim obveščajte tudi o tem. Eh, na začetku pa sem eh, poprašala tudi mm, po okviru uspešnosti. Eh, nekoliko smo te, se tega dotaknili, ampak ne preveč podrobno. GDDFKO ima novi okvir za rezultate, ampak tukaj potrebujemo več informacij. Gospod Han, glede bolj filozofske razprave o splošnih ciljev o stabilnosti, miru, prosperiteti, ampak dejstvo je, da je politika po eni strani filozofija, ki se usmerja v splošne cilje, po drugi strani pa gre tudi za umetnost praktičnih, konkretnih rešitev. Treba je kombinirati obe plati in zato sedimo skupaj, da vse to postorimo skupaj. Želela bi dobiti več podrobnih informacij na to temo. Hvala lepa za to izmenjavo mnen. Vielen Dank. Ich glaub, wir schicken... Hvala lepa. No, potem pa bomo poslali še par naknadnih vprašanj in lahko na nja uh, eh, pisno odgovorite. To se je izkazalo kot dobro. Zahvaljujem se vsem, gospod komisar Han. Bojim se, da bomo eh, izkoristili to eh, priložnost, da se podrobneje pogovorimo tudi o področju razrešnic na, m, mm, v zvezi s sosedsko politiko. M, sodelovanje znotraj Evropske unije je pokazalo, da eh, moramo biti pozorni, kajti sicer eh, eh, ne bo nič, kajti v državah imamo visoke stopne korupcije in tako naprej. No, načeli smo določene teme, ki jih moramo nadalje razvijati, tudi samo pravosodje je zelo pomembno, zlasti v sosedskih državah, to izhaja tudi iz pobud, eh, poročil na lastno pobudo in eh, vsekakor se bomo tem eh, vprašanjem podrobno posvetili. Naslednje leto bo prorač, eh, računsko eh, poročilo m, mm, preverjalo poglavje 4, tako da eh, moramo premisliti kakšne informacije lahko zagotovimo, kajti eh, pokriti moramo celotni proračun Evropske unije, tako da je treba preučiti, kaj bomo storili nobenega razloga ni, eh, da se ne bi še enkrat videli tudi z računskim sodiščem. Hvala lepa, eh, zahvaljujem se eh, vsem, gospoda komisarja Hanna, že osvobajam dožnosti. No, še eno pripombo mi dovolite. Govorili smo o miru, stabilnosti, blagini, ampak tukaj ne gre samo za filozofska načela, to so zelo jasna. Eh, načela. Eh, Izjiv pa je v tem, kako količinsko predeliti stvari. Eh, jaz mislim, da to ni možno količinsko predeliti, ampak je pa to vsekakor uh, skupni cilj in uh, v interesu nam je, da v našem sosedstvu delamo na miru, stabilnosti in blagini. To uh, nas vodim, vodi in uh, zato sem vesel, da se o tem pogovarjamo mogoče bi se lahko nekako premaknili tudi v smeri razmišljanja odbora za zunanje zadeve, pa bi na koncu prišli skupaj. Pomembno je, da se zavedamo, da je uspešnost eh, doseganje rezultatov vedno bolj pomembno, ampak treba pa tudi razumeti eh, našo politiko. Če se borimo proti korupciji v državah, eh, kandidatkah, ko gre za razširitev, Eh, je pomembno razumeti tudi vse te vidike, tako da imamo lahko odkrito eh, razpravo. Hvala lepa, da ste me razrešili dožnosti. Hvala. Tudi mi vam želimo veliko uspeha in mi eh, ne bi radi delovali kot neki drugi afet, eh, tega ne pričakujte. Zdaj pa z nami ostane še komisar Mimica, gospa Lamark, potem eh, poročevalka Klaudija Šmit za IRS. Gospela Mark, predajem besedo, da uh, nam predstavi ustrezne, uh, ustrezna poglavja razrešnice. Hvala, gospa predsednica. Bom zelo hitra. Tolmači se veselimo gospod Mimica je že predstavil eh, odgovore eh, sodišča in tudi prve odgovore komisije. Torej, stopna napak je 3,8 odstotka, mm, oziroma 3,4 odstotka višja kot lansko leto. Proračunska pomoč in eh, pomoč, ki izhaja iz operacij več donatorjev, tam je stopna 4,8 odstotka v enem od treh primerov, torej v 21 primerih, ugotavljamo, da je komisija imela dovolj informacij za to, da je preprečila in predhodno mm, odpravila te napake. E, to pomeni 2,3 odstotka e, spremembe, kar pomeni, da ima komisija vsekakor še več manevrskega prostora za to, da je kar se da stroga pri eh, zakonitosti ključne napake, nespoštovanja eh, pravil javnega naročanja 15 odstotkov, pomankanje dokazilo 18 odstotkov, eh, neupravičeni izdatki 7 odstotkov in pa 19 odstotkov izdatkov, ki jih upravičenci dejansko niso imeli. Druga zadeva, že drugo leto zapored eh, to poročilo mm, zadeva tudi generalno direkcijo Europaid. Generalni direktor ima pridržek, kar zadeva zakonitost Eh, operacij. Mnenja je, da je več kot 2 eh, odstotka plačil, tveganih plačil, obenem pa eh, izjavlja, da so postopki za izvajanje nadzora zadostni za zagotovitev zakonitosti operacij in še enkrat zagotavljamo, da to ni logično, kajti sistem nadzora ni učinkovit in ne omogoča, da bi preprečevali in odpravili napake. Ta zadržek velja tudi za vse izdatke, medtem ko se običajno pridržki omejujejo na točno določena področja oziroma na točno delimitirana področja. Tretja zadeva, o tem smo že govorili in sicer eh, stopnja eh, dejanskega preostalega, dejanske preostale stopnje napak, ki jo izračunava GD-DEFKO, ta po našem mnenju temelji na ustrezni metodologiji in naš zaključek je, da Eh, tako pri uh, Fedu kot pri poglavju 8 odgovori komisije in eh, že sprejeti ukrepi odziv na naše priporočila izkazujejo jasno uh, voljo odpraviti pomankljivosti, ki jih je izkazal la revizija in zato najlepše hvala komisarju in njegovim službam, ki smo jim tudi na voljo za nadaljevanje dialoga. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa. Komisar Mimica, izvolite. Hvala lepa. Spoštovana predsednica, spoštovani člani, ne bom ponavljal uvodnih pripomb, veljajo za oboje, tako za proračun EU, kot tudi za Evropski razvojni sklad. Naj spomnim na dejstvo, da v državah AKP komisija posluje v zelo težkem okolju polnem izziva, pogosto se soočamo z varnostnimi problemi. Na kratko bi se dotaknil treh točk, ki se ponavljajo v pisnih vprašanjih v zvezi z ERS. Stopnja napak, ki jo je ugotovilo računsko sodišče, potem eh, pomovni pristop in potem eh, zapoznela plačila. Najverjetnejša stopnja napake za IRS, eh, ki je ugotovilo sodišče, je 3,8 odstotkov tokrat. Ostaja eh, relativno stabilna na stopnji med 3 in 5. Naj spomnim, stopnja napake eh, iz študije o rezidualni napaki je 2,8 odstotkov. To zajema tako uh, proračun kot tudi Evropski razvojni sklad. Treba je upoštevati težek eh, kontekst, v katerem potekajo naše operacije oziroma posli, eh, zato lahko eh, razumemo to stopnjo napake, seveda pa lahko pride do izboljšav. Omenili ste dvojno ocenjevanje napak. Eh, ki ga je eh, uvedlo računsko sodišče, ampak mi eh, se ne strinjamo s to logiko, kajti način financiranja je manj izpostavljen napakam in to ni nobeno pravičilo, da se ga izključi iz ozorčenja. Tak pristop umetno povečuje stopnjo napak, kajti izključevanje teh dveh vrst financiranja ne temeli na razlogih regularnosti ali zakonitosti. In a, v zvezi s tem ste postavili tudi vprašanje v zvezi uporabe ponovnega prostopa, notional approach in pa financiranje strani več donatorjev, mednarodnih organizacij. Zavedam se, da ta pristop omogoča Evropski uniji, da a, skupaj z drugimi sofinancira a, določene ukrepe, čeprav nekaj Te res stroški tega ukrepa niso upravičeni za sredstva iz proračuna EU. Pomovni pristop omogoča Evropski uniji, da prispeva uh, k ukrepom, kjer imamo več donatorjev. Po mojem mnenju gre tukaj za praktičen pristop, ki zagotavlja, da, uh, da zahtev Evropske unije po upravičenosti stroškov uh, so izpolnjeni kajti eh, tisti znesek, ki ga prispevajo drugi donatori, zadošča, da se pokrijo del, ki ni upravičen za eh, proračun EU. Potem ste v pisnih vprašanjih. Eh, omenili tudi zapoznila plačila in zapoznila zaključevanje programov. Komisija je uveljavila več urodi za upravljanje, da bi zagotovili ustrezno uporabo načel uh, dobrega finančnega upravljanja za projekte in pogodbe. Zlasti to velja za ključne uh, kazalnike uspešnosti, ki so namenjeni spremljanju uh, Eh, poteklih pogodb, ki so že še odprte v računovodskih sistemih. Gre tudi za zmanjšanje eh, zneska starega, starega predhodnega eh, financiranja, ki ga je treba še utemeljiti strani upravičencev. Potem imamo tukaj recimo primer stalega prefinanciranja za IRS, e ki se je povečalo za 1,5 milijona evrov oziroma milijarde evrov, 1,5 milijarde evrov na 980 milijonov evrov eh, v letu 2013. To pomeni zmanjšanje za 560 eh, milijonov evrov ali 36 odstotkov celotnega zneska predhodnega financiranja, ki je bilo na voljo na začetku leta. Eh, Pripričan sem, da se premikamo v pravo smer, spoštovani člani tudi v okviru ERS-a menim, da je naše sodelovanje zelo učinkovito. Osredotočamo se na stano doseganje pozitivnih rezultatov. Komisija izboljšuje eh, samo arhitekturo eh, boljšega upravljanja, eh, uspešnosti in poročanja. Veselimo se tudi vašega prispevka k temu procesu. Hvala, hvala, gospod komisar. Gospa poročevalka, izvolite. Ja, danke schön. Um, ich fange auch mit. Hvala lepa. Tudi sama bi se zahvalila komisarju, da me je sprejel, da je odgovarjal na moja <laughs> deloma zlobna vprašanja in sicer zelo prijazno. No, ampak nekatere stvari so ostale odprte in teh se bom dotaknila. Pred enim letom uh, sem se prvi začela ukvarjati z razvojnim skladom. Takrat je bil svet še precej drugačen in takrat sem si mislila, no, zelo zanimivo. Uh, nadzirati ERS 2014, začne se novo proračunsko obdobje in to je lahko zanimivo. No, ampak kot sem povedala, svet je zdaj drugačen in eh, poročilo se zgleduje po eh, določenem vzorcu, tukaj eh, se pojasnuje zanesljivost, rednost postopkov, komentiramo vlogo, Evropske investicijske banke, investicijskega sklada, eh, ukvarjamo se s kontrolnimi mehanizmi, eh, agencijami za kontrolo, gre za to, da eh, zahtevamo redna proračunska sredstva za IRS, e ampak ugotoviti moramo, da se nahajamo v časih, kjer se to ne zadošča, ne zadošča stari pristop. In če upoštevamo eh, stanje v Evropi in eh, begunske tokove, eh, se moramo tudi v okviru ERS bolj sredotočiti na rezultate. Gre za spremembo paradigme. Tukaj se seveda nanaša na to, kar ste danes že večkrat omenili, pa tudi gospa komisarka Gorhijeva je to večkrat že povedala. Gre za pristop, ki je usmerjen v neke dosežke, uspešnosti in na ta način potem lahko eh, določimo tudi neke referenčne vrednosti. Ne bi želela zdaj izpostavljati posameznih eh, držav, ampak eh, fronte se zaostrujejo, treba si je truditi za konstruktiven dialog in to velja za vse države, kjer se koristijo naša sredstva. No, ampak eh, mi smo člani eh, eh, odbora za nadzor proračuna in biti moramo strogi in pravico imamo vedeti, kaj se dogaja z davki, ki jih plačujejo naši sodržavljani. In mi smo tisti, ki moramo biti sposobni odgovoriti na vprašanja sodržavljanov, kaj se dogaja s temi zbranimi sredstvi. Potrebujemo uspešno in učinkovito nadzorno inštanco, ki opozarja na probleme in eh, ki eh, razdeluje eh, rešitve in nam jih tudi predstavlja. To zlasti velja za RS. Gre za precej sredstev in. Uh, dosti krat so to tudi sredstva, ki uh, ne temeljijo na proračunu Evropske unije. Seveda je to povezano tudi eh, z razvojno politiko in pomočjo posameznih držav članic. No, eh, naj izpostavimo zdaj par vprašanj. Ali sredstva ERS-a e zadoščajo? v določenih državah sveta želimo izboljšati življenjske pogoje in tukaj se mi zdaj postavlja vprašanje, ali ne bi potrebovali več de, eh, denarja ali pa bolj usmeren pristop, tako bi, da recimo eh, bili eh, dejavni v manjšem številu držav, ampak tam bi potem v krajšem času dosegli več uspeha kot pa zdaj. Vprašanje, ki sem ga uh, že postavila, se nanaša na izvajanje projektov na eni strani in proračunsko pomoč na drugi. Pri proračunski pomoči eh, za revne države želimo doseči eh, vzvodje, ampak tukaj se mi postavlja vprašanje, eh, ali ne bo to pomenilo, da bo še več denarja pristalo pri končnih uporabnikih, ki Eh, izvajajo projekte. No, če sem nekoliko zlobna, eh, za nekatere države je to ogromno denarja, ko gre za eh, toliko in toliko milijonov, ampak če imamo prešipke okvire upravljanja, ali ni tako, da si treba ponovno osredotočiti na proračunsko pomoč, da se tem državam omogoči, da sploh lahko ustrezno uporabijo ta denar. Potem pa so tukaj eh, še odobritve za prezem obveznosti 31.12.2014 je eh, šlo za 9,7 milijard evrov, ki so, tu so bile odobritve za prezem obveznosti, ampak odobritve plačil pa še niso bili. Zdaj smo nekje pri 62 milijardah evrov, mm, pri desetem ERS je bilo podobno, no dejstvo je, da uh, imamo tukaj eh, časa šest let, da se eh, denar izplača. Včasih pa imamo tukaj zajeta še sredstva, ki so še v okviru osmega ERS-a. Dejstvo je, da še niso bile izpolnjena vse izpolnili vsi pogoji za plačila. Naslednje vprašanje se nanaša na uh, begunsko krizo in begunske tokove. Gre za to, da potrebujemo eh, hitre sredstva, da potrebujemo skrbniške sklade. Vse to je vse bolj v spredju in uh, zato se postavlja tukaj še eno vprašanje, kako je možno. Uh, Kako bi lahko uh, izkoristili vsa pravna sredstva, da 10 uh, uh, milijard evrov uh, porabimo tako, da se jih ne izterja nazaj. Ali ne bi bilo dobro, da ta sredstva nekako preplastimo? Ali obstaja možnost, oziroma če obstaja ta uh, možnost, uh, kako hitro bi lahko to izvedli? To so bile moje vprašanje. Imam še par dodatnih vprašanj, ampak uh, ta bom postavila, če mi ne boste odgovorili na predhodna. Izvolite, gospod komisar. Thank you. Thank you, Hvala, gospa predsednica. Vprašanje celotnega prispevka evropske in tudi svetovne razvojne politike eh, k doseganju globalnih razvojnih ciljev je pomembno vprašanje. In to vprašanje je bilo v, v srči, ki pogajajo novih trajnostnih ciljih tisočletja. Vprašanje, ali potrebujemo več denarja za razvoj, je vprašanje, na katero že odgovarja evropska zavezanost, da se bolj vključi pri ciljih razvojne pomoči do leta 2030. To leto zdaj določajo novi trajnostni cilji tisočletja. Do takrat naj bi skoraj podvojili našo razvojno pomoč na globalni ravni. Zdaj pa prihajamo na vprašanje, kam bomo usmerili to pomoč in kako jo bomo najbolje uporabili. Že pred trajnostno razvojno agendo smo spremenili naše razvojne prioritete in pa prioritete glede izvajanja razvojne politike in sicer uh, smo to spremenili z agendo za novo politiko Evropske komisije. Zdaj želimo razvojne projekte osredotočiti na najmanj razvite države, torej tiste države, ki našo pomoč najbolj potrebujejo. Zmanjšali smo tudi prednostne sektorje v posameznih državah, tako da se zdaj osredotočamo na tri ali štiri sektorje, ne več. To je zdaj tista agenda, ki jo izvajamo zdaj nekaj let. moramo pa izvajanje naših političnih ciljev uskladiti z novimi razvojnimi cilji tisočletja. Ti bodo tudi zahtevali angažiranost vseh akterjev, vključno z Evropskim parlamentom, državami članicami, svetom, civilno družbo in pa vsekakor tudi komisijo. Vsi bomo skušali prispevati k najbolj učinkovitem razvoju teh eh, trajnostnih ciljev in pa eh, prizadevali si bomo seveda za evropski prispevek k temu. Potem pa je tukaj dilema, ali bi izbrali eh, pristop proračunske pomoči ali pa pomoči za projekte. ta razprava je odprta, sprašujemo se, kaj bi bilo najbolj učinkovito. Politika proračunske pomoči po našem mnenju omogoča širši okvir, ki omogoča to, da se lahko prispeva k konkretnim trajnostnim razvojnim ciljem ali kriterijem v partnerskih državah. Poleg tega proračunska pomoč zagotavlja tudi širši okvir za finančno podporo, za političen dialog s partnerskimi državami, za tehnično pomoč partnerskim državam in sicer v zameno za njihove razvojne cilje in reforme, ki jih te države izvajajo. Obstajajo specifični cilji in pa kriteriji oziroma pragovi ex ante, še preden se odločamo in še preden se podeli proračunska pomoč. Obstaja pa tudi mehanizem za spremljanje in nadzor. Eh, ko gre za plačila iz proračunske pomoči, do teh plačil pride samo, ko so izpolnjeni pogoji za ta plačila. Imamo tudi uh, pregled uh, kazalnikov ključnih rezultatov po državah, uh, ki prejemajo proračunsko pomoč EU. In ta analiza kaže, da skupina držav, ki prejema proračunsko pomoč, še naprej izboljšuje svoje rezultate. Bolj uspešni so pri zmanjševanju revščine in pri makroekonomskem in fiskalnem upravljanju če primerjamo države, ki prejmajo proračunsko pomoč s tistimi, ki ne prejmajo, eh, ugotovimo, da gre za hitrejše zmanjševanje eh, revščine in pa eh, zmanjševanje neenakosti, da gre tam tudi za nižje fiskalne primankljaje, manj so zadolženi, bolj so njihovi sistemi transparentni, predvsem ko gre za javno financiranje in proračun bolje se tudi nadzoruje korupcija. Torej v državah, ki prejemajo proračunsko pomoč, so vse te stvari bolje urejene kot eh, v drugih državah. Eh, druga skupina držav eh, pa je takih, da izhajamo predvsem iz pristopa projektov. Mi bi to razpravo o proračunski podpori v nasprotju z eh, projektno pomočjo, to razstavo bi torej radi nadaljevali. Mislim, da bi morali biti sposobni najti najboljše možno ravnovesje. In na ta način bi proračunska pomoč postala neko dopolnilo projektne pomoči. V naslednjem letu bomo organizirali celo vrsto razprav in okroglih mis na to temo. In tam bomo skušali dobro osvetliti pristop proračunske pomoči. Seveda, obstajajo projekti, pri katerih prihaja do zamud. Gre predvsem za zamude pri izvajanju in to kljub številnim orodjem za upravljanje in kljub mehanizmom za nadzor. Sam bi si želel tega, da v službah komisije delamo po svojih najboljših močeh, pa tudi, da se absorpcijska kapaciteta naših držav izboljša, naših partnerskih držav. Na ta način bi projekt moral biti izveden čim hitreje, v torej šestih eh, letih ali pa še manj. V eh, tem času bi torej morali biti sposobni doseči konkretne in učinkovite cilje. Potem pa skrbniški sklad in operacije na tem področju. To je primer ko lahko naši razvojni projekti postanejo bolj učinkoviti, bolj operativni in tudi hitreje izvedeni. Pristop skrbniških skladov ni zelo razširjen pri eh, izvajanju razvojne politike komisije. Do zdaj smo eh, začeli s tremi skladi. Eden je namenjen Centralnoafriški republiki. Govoril sem že o prvih rezultatih, ki jih je prinesel ta skrbniški sklad. Potem imamo tudi zelo omejen skrbniški sklad za pomoč državam v soseščini Sirije, ki gostijo največ beguncev. ta sklad bomo nadgradili. V Valeti pa smo pred kratkim vzpostavili še zelo močan skrbniški sklad za boj proti eh, nezakonitemu priseljevanju eh, v Afriki, v 23 državah Afrike. Eh, gre za regijo Sahela, za afriški rog eh, in še nekaj drugih regij v Afriki. Ti skladi so zelo operativni, hitri in lahko bi nadomestili tisto običajno bilateralno ali pa regionalno eh, razvojno pomoč oziroma projekte, ki jih izvajamo v okviru eh, indikativnih eh, programov za AKP države ali pa druge regije. Z operacijami skrbniških skladov lahko med drugim dosežemo tudi cilj, da svoje razvojne projekte naredimo bolj operativne in hitrejše. Na ta način bi tudi hitreje dosegali razvojne cilje. Hvala. Hvala, naslednja gospa Ajala Hender. Hvala, gospa predsednica. Nekaj vprašanj imam in sicer v povezavi s to temo. Včeraj mislim, da smo govorili z generalnim direktorjem in on nam je kot primer rezultatov dal način, kako je evropski proračun prispeval k doseganju ciljev. Eh, in sicer gre za razvojne cilje tisočletja. Vendar pa vidim, da vi zdaj delate drugače, ne zasledujete več razvojnih ciljev tisočletja in rada bi bolje razumela, kako naj mi razumemo doseganje razvojnih ciljev tisočletja, čeprav komisija več ne zasleduje teh ciljev oziroma niso vključeni v eh, okvir. Potem ste spregovorili o novem skrbniškem skladu, ki je bil ustanovljen v Valeti. Vas in eh, gospod Lamark želim vprašati naslednje. Kako ti novi pospešeni instrumenti delujejo? Mislim, da je pomembno, da se hitro odzovemo na nujne zadeve, ampak stališča nadzora pa ne mislim, da je treba stvari takoj v začetku nadzorovati, ampak na koncu bo vsekakor treba preveriti, kako je bil denar porabljen. Torej, zanima me, ali sklad eh, iz Valete, ki znaša 1,8 milijarde evrov iz evropskega proračuna, sodeluje pa 83 držav. Zanima me torej, kako bo ta sklad začel delovati. 83 eh, milijonov je bilo zaenkrat eh, namenjenih za to temo. Zanima me, kako bo sklad deloval po tem pospešenem postopku. Evropska unija, torej komisija skupaj s svetom in parlamentom, eh, se je odločala o tem, ne pa toliko države, ki so bile tudi prisotne še nekaj bi povedala o obveznostih in plačilih. Tukaj je prišlo do neravnovesja. Gospa Hoffman, ki je poročevalka v senci moje skupine, mi je povedala za to in rada bi bolje razumela, kako to deluje. Del obveznosti uh, je bil na zelo nizki ravni. Plačila pa so leta 2014 dosegla astronomsko raven načeloma bi morali biti zadovoljni, ampak eh, ne vem, kam lahko vodi to veliko neravnovesje, ali je to sploh eh, pozitivno, ali je vzdržno, ali ne, kaj ti ni v skladu s tem, kar je v proračunu. No, pa še e RS za 2014 vidimo, da je prišlo do nekih eh, skupin eh, oziroma delov, kjer je razlika zelo velika. Naprimer, ena skupina je skupina držav AKP. Vsote so tudi eh, ponekod eh, ogromne. Potem Haiti eh, naj bi tudi prejel ogromne vsote, to je po eni strani upravičeno, ker gre za neke vrste propadlo državo, ampak eh, kako bomo vse skupaj eh, nadzorovali? Hvala. Hvala lepa, tudi sebe sem dala na seznam govornikov. Pri razdelitvi stopnih napak na vrsto napak, to mislim, da je zelo pomembno, da pri 35 gre za izplačila, pri 19 pa za ne mm, upravičene izdatke. In eh, to torej pomeni, da nekdo poskuša neupravičene izdatke dobiti porne iz eh, strani EU, to je običajno goljofija. Ali je to goljofija ali gre za nesrečen slučaj, ne vem, koliko preiskav Olafa, koliko drugih preiskav v okviru EDF imamo, to je informacija, ki ne najdemo nikjer. Tega to bi bil del tega vprašanja. Gre torej za poskus ocene ali presoje nekaterih eh, poročil eh, veleposlanikov. To je več kot 9 milijardami največja številka od vseh, ki jih tu obravnavamo, torej gre za več odstotkov proračuna, tako da me tu predvsem zanima, kakšne zaključke sploh potegnete lahko iz eh, tega. To je zdaj že mm, širša zgodba. V Fedu so težave, ker je tam eh, tudi več denarja. To je še eno moje vprašanje. In zdaj zadnje vprašanje. Vrh hvala vreti in eh, poskus, da bi vse probleme tega sveta zdaj reševali z razvojno pomočjo. To se mi zdi nekaj, kar je enako vredno kritike kot eh, tudi vam, tako da če bi lahko s tem zdaj kaj povedali. Zdi pa se tudi, da poteka neke vrste oboroževanje vse več eh, vojaških ukrepov in eh, ta razvojna pomoč je zdaj nekako mlajša sestra drugih vojaških ukrepov. Ali to že občutite, kako vi občutite te spremembe? V naši državi, na primer, vsi pravijo, ja, zdaj pa denar dajemo samo še tistim, ki imajo takšno oblast, ki nekako sledi našim predstavam in zanima, kaj to torej pomeni eh, za vas in ali že vidite kakšne posledice tega. Drugih prošen za besedo ni, tako da kar vam predajam besedo, gospod komisar. Thank you, thank you very much indeed for these, uh, these uh, questions. Hvala za ta vprašanja in za vse prispevke k razpravi. vprašanje razvojnih ciljev tisočletja in pa eh, prispevka Evropske komisije k doseganju razvojnih ciljev. To je stvar, ki je v središču splošne učinkovitosti naših politik ko pa gre za eh, jasne navezave, h katerim razvojnim ciljem smo največ prispevali s svojimi politikami, mm, tukaj pa bi rekel, da nimamo konkretnih eh, primerljivih podatkov. Naša razvojna politika ni prilagojena oziroma namenjena temu, da se dosegajo konkretni razvojni cilji, prilagojena je temu, da se eh, cilja na eh, prednostne sektorje v partnerskih državah, eh, bodi si kmetijstvo, izobraževanje, zdravstveni sistemi, energija in tako naprej. No, to so sektori, ki so pomembni za razvoj. Lahko bi jih tudi prevedli v razvojni cilje tisočletja, ampak da bi zdaj naredil to primerjavo in odgovoril, v kolikšni meri je evropska eh, politika prispevala k razvojnim ciljem, k posameznim razvojnim ciljem tisočletja, pa eh, ni tako lahko. Naš prispevek prednostnim razvojnim sektorjem pa je veliko bolj jasen in ga lažje opredelimo. Zdaj moramo skupaj prilagoditi izvajanje svojih razvojnih eh, ciljev eh, novim trajnostnim razvojnim ciljem. Razvojni cilji tisočletja so prinesli napredek na področju izkoreninjanja revščine in na področju še drugih eh, ciljev. In tukaj smo izhajali predvsem iz makroekonomske rasti v določenih delih sveta. Stroški doseganja teh razvojnih ciljev tisočletja pa nikoli niso bili v celoti ocenjeni, dokler ni prišlo do eh, pogajanj o trajnostnih razvojnih ciljih. To, kar moramo zdaj narediti, je ne samo, da podpremo in omogočimo rast in ustvarjanje delovnih mest, ampak gre tudi za vprašanje, kakšno rast potrebujemo za to, da bo trajnostna na dolgi rok. Ključno vprašanje zame je zato naslednje, kako makroekonomsko rast uh, spremeniti v mega koristi za planet in za ljudi. In to je zdaj tisti glavni izziv, s katerim se sooča evropska in pa globalna razvojna politika. Kar se pa tiče skrbniškega sklada za ukvarjanje z vzroki za nezakonite migracije in pa za preseljevanje ljudi. Tukaj bi rad ponovil, da gre za skrbniški sklad, ki eh, obsega 1,8 milijarde evrov in to iz različnih virov. denar prihaja iz različnih evropskih instrumentov, ki že obstajajo. V prvi vrsti gre za Evropski eh, razvojni sklad oziroma njegovo rezervo. To bi želeli preusmeriti v konkretne projekte, ki bi lahko prispevali eh, k odkrivanju vzrokov za nezakonite migracije. Gre pa tudi za denar iz drugih obstoječih instrumentov in za prispevke 25 eh, držav članic in dveh eh, držav, ki nista članici Evropske unije. Eh, ta prispevek znaša nekaj nad 80 milijoni evrov. In to je tudi skladno s sredstvi, ki jih upravlja Evropska komisija v tem skladu postopek eh, skrbniških skladov oziroma več postopkov je, o katerih se še odločajo eh, upravni in izvršni odbori in ljudje, ki imajo volivno pravico v teh odborih, so tisti, ki so prispevali več kot 3 milijone evrov evrov v ta skrbniški sklad. Oni so tisti, ki sprejemajo odločitve o konkretnih projektih, ki jih lahko odobrijo. Sprejemajo pa tudi odločitve o splošnem izvajanju ter eh, spremljanju in nadzoru operacij skrbniških skladov. Ista pravila glede skladnosti veljajo za ta novi skrbniški sklad kot za eh, drugo podporo iz ERS eh, e ali pa za proračunsko pomoč in obveznosti. To je operacija. Ki zahteva skupno delovanje komisije in držav članic. Želel bi imeti tudi širšo razpravo o celotnih operacijah skrbniških skladov. Tako razpravo bi lahko imeli tukaj v Evropskem parlamentu ali pa v svetu. Zdaj imamo tri skrbniške sklade in s tem tretjim smo prišli v situacijo, ko bi kdo lahko menil, da skrbniški skladi postajajo neka prevladujoča oblika operacij pri izvajanju naše razvojne politike. To nikoli ne bo eh, glavna oblika financiranja, ampak gre samo za bolj osredotočeno dopolnilno obliko operacij zaradi katere naša razvojna politika postaja bolj učinkovita na nekaterih področjih, ne pa na vseh. Torej, omejeni so ti skrbniški skladi, ki so bili vzpostavljeni. Takšno razpravo potrebujemo eh, in je potrebna zato, da se v prihodne oblikujejo dejavnosti in operacije skrbniških skladov pa še nekaj v vlogi Olafa pri operacijah e RS. Nekaj bi povedal tudi o stopni goljufi in nepravilnosti. Gre za nepravilnosti v okviru Evropskega razvojnega sklada v naših odgovorih smo že podali številke o odprtih primerjih OLAF-a v zvezi z ERS za leto 2014 in 2015. In kolikor se spomnim, tudi v zvezi z zaprtimi primeri, kjer zahtevamo eh, nadgradno oziroma več podatkov. Mislim, da je takih primerov deset, torej deset primerov je že bilo zaključenih, pa jih še vedno spremljamo. E, primerov, ki so bili e, v celoti zaključeni, pa je osem oziroma v osmih državah se nahajajo. Eh, trenutno pa poteka še 12 Olafovih preiskav v zvezi z izvajanjem projektov Evropskega razvojnega sklada. Smo pa pripravljeni konkretne in podrobne informacije o tem dati na voljo tudi vam. No, potem pa še razkorak med. Uh, plačili in obveznostmi. To ste tudi omenjali. V razvojni politiki in v okviru razvojne politike je ta vrzel vedno vidna. Gre pa za posledico eh, skupnih proračunskih obveznosti in pa prejšnje vrzeli med obveznostmi in plačili. To vrzel je zdaj treba zmanjšati. Tukaj se res eh, soočamo s problemom in to je izziv za nas, da obveznosti in plačila ostanejo na približno isti ravni. Bomo pa informacije z vsemi podrobnostmi zagotovili tudi vam, ne samo v zvezi s številkami eh, glede plačil in obveznosti, ampak tudi glede razlogov za to. To je zelo pomembno tudi stališča razvojne pomoči. No, o Haitiju še nekaj. Po potresu leta 2010 eh, je Haiti že izšel iz najhujše humanitarne krize in pa potreb po obnovi države. Veliko je bilo evropske in globalne pomoči za obnovo. Haiti pa se še vedno sooča z ogromnimi izzivi. In sicer zato, ker je država zelo eh, ranljiva in so institucije šibke. Evropska komisija spodbuja izgradno institucij in pa reformne programe na Haitiju. Osredotočamo se eh, predvsem za zagotavljanje osnovnih storitev, eh, naprimer za izobraževanje, potem eh, javno upravo, eh, finančne storitve in tako naprej. Zdaj smo zelo angažirani pri okrepitvi upravljanja in zagotavljanja javnih storitev. Veliko bolj se osredotočamo na to, kot na samo eh, neposredno humanitarno pomoč in pomoč pri izgradni oziroma obnovi države komisija eh, tukaj izvaja priporočila Evropskega parlamenta in računskega sodišča za Haiti. To je bil namreč zelo pomemben prispevek in eh, pomembna usmeritev parlamenta in računskega sodišča v zvezi s tem, kako izboljšati celotno učinkovitost evropske pomoči za Haiti. No, potem pa še povezava med varnostjo in razvojem. Obstaja vse večja potreba po tem, da se eh, varnost, eh, mir, stabilnost in razvojne politike obravnava skupaj kot eh, dopolnilne politike, ki ena drugo dopolnjujejo in krepijo. Večkrat je že bilo povedano, da prave in vzdržne varnosti ne more biti brez eh, možnosti za razvoj. Razvoja pa tudi ne more biti brez varnosti in pa stabilnega okolja v naših partnerskih državah. V kolikšni meri pa povezava med eh, razvojnim sodelovanjem in varnostnimi ukrepi, eh, v kolikšni meri je ta povezava res pomembna, o tem pa razpravljajo službe komisije v tem trenutku. In veselimo se, da bomo razširili to razpravo še na svet države članice in Evropski parlament. Vsekakor obstajajo omejitve, ki izhajajo iz naših pogodb in tudi iz eh, mednarodnih sporazumov, ki ločujejo vojaške namene od razvojnih eh, namenov. In z omejitvijo te razlike bi radi eh, videli, da se povezava med varnostjo in razvojem razvija naprej v skladu s pogodbami. Oziroma, da se tudi prilagodi ali pa spremeni, eh, če bo potrebno to povezavo okrepiti. Vendar pa sam menim, da ne sme vojaško posredovanje in eh, posredovanje smrtonosnim orožjem postati del razvojne politike in pa intervencij na tem področju. To je tisti okvir, ki ga želimo okrepiti. Povezava med varnostjo in razvojem obstaja, ampak ima tudi svoje omejitve in mi moramo skupaj dati pravo vsebino eh, tej povezavi med varnostjo in razvojem. Hvala. Hvala, kolega Selvi ima še eno vprašanje. Ja, hvala lepa, gospod eh, komisar, da ste sprejeli to ponudbo parlamenta, pri, da sodelujemo pri izgradnji tega sklada. Zdaj, kaj bi lahko storili drugače s tem skladom? kot z dosedanjimi eh, skladi na področju razvojne politike. Eh, v tem trenutku ne vem, ampak eh, na vrhu Lavaleti je bilo rečeno, da naj bi ta sklad ustanovili za to, da afriške države spodbudimo k sklenitvi sporazumo o vračanju z Evropsko unijo, kajti nobena od eh, tamkajšnjih držav, čeprav vem, nima takšnega sporazuma o vračanju in da se nam ne bi zgodilo isto kot s Turčijo, eh, naj bi to predstavljalo pomemben uh, vzgib. Lahko to potrdite ali menite, da na tem ni nič, gospod komisar? Well, ja, ko prebiramo dokumente iz Lavalete, politične izjave in akcijski načrt, potem eh, brez težav prepoznate, da gre za govorice, da se ta sklad povezuje z politiko vračanja nezagonitih priseljencev ali beguncev v afriških državah. Torej, dejstvo je, da so tole govorice. Ker nikjer ne boste našli nekakšne povezave, nekakšnega pogojevanja, ki ustvarja takšno povezavo med našim skladom in pa pripravljenostjo teh držav, da podpišejo nek sporazum o vračanju. Konec koncev imamo določbe o vračanju v sporazumu iz Kotonuja, tako da mislim, da na tem lahko delamo tudi v drugem kontekstu, ne zgolj v našem skladu za boj proti temeljnim razlogom migraciji. Tako da v našem procesu odločanja glede sklada za Afriko, mislim, da bi imeli jasno prioriteto osredotočiti se na projekte, ki bodo resnično zagotavljali boljšo odpornost, boljše možnosti za ustvarjanje delovnih mest, boljše usposabljanje, poklicno usposabljanje v afriških državah in tudi boljša urodja za obvladovanje migracij v teh državah, ne pa boljše in številčnejše vračanje beguncev v te afriške države. Tako da v tem kontekstu moram resnično povedati, da si želim, da bi bil ta sklad zgled tega, kako lahko mi z našimi sredstvi eh, bolje eh, in močneje ter bolj sredotočeno prispevamo k doseganju razvojnih ciljev oziroma v tem primeru spreminjanju nezakonitega priseljevanja v zakonite tokove priseljevanja. Eh, končni cilj naše politike priseljevanja in tudi tega sklada, ki bi ga lahko dosegli v nepreveč daljni prihodnosti, je, da nezakonito migracijo spremenimo v zakonite migracijske tokove, da tudi opredelimo jasno agendo zakonitega priseljevanja, ki bo nas v Evropski uniji zbližala z našimi partnerji v Afriki in eh, drugod po svetu in eh, seveda migrante eh, same, da na ta način pridemo do situacije, ko vprašanje migracije ne bo vprašanje nekakšne prisile zaradi, zaradi nujnosti razmer, ampak da to postane neka svobodna izbira, da to ne bo nekaj, za kar se bodo ljudje odločili iz obupa, ampak eh, iz ambicije in uh, upanja na boljšo prihodnost. Tako da mislim, da je to kontekst, v katerem velja gledati na operacije tega sklada, skupaj z vsemi drugimi ukrepi in akcijskimi uh, načrti, političnimi izjavami, deklaracijami, ki smo jih skupaj sprejeli za afriškimi voditelji v uh, eh, Lavoreti. Hvala lepa, gospod komisar. Ja, še eno točko imamo na dnevnem redu. Uh, zadnjo točko smo že preložili na kdaj drugič. Gospa Lamark, želite morda še enkrat besedo v zaključek, kajti zdaj bi nadaljevali z EIB. Morda lahko potem še enkrat dobite besedo. Izvolite. Je ja, ne, samo na kratko bi odgovorila na dve vprašanje, ki jih izpostavljate. Sodišče je začelo z revizijo sklada za centralno Afriško republiko, kar pa zadeva sredstva, ki se porabljajo za neupravičene izdatke. Tu ne vemo, ali gre za primer v Ulifi ali pa morda za uh, malomarnost, kar pa zadeva Senegal. Smo tam zaznali izdatek več kot 200 tisoč dolarjev in komisija pravi, da bo se to odločila za izterjavo. Toliko v odgovor na vaše vprašanje. Dobro, hvala lepa. Potem pa nadaljujemo. Hvala, gospod komisar, gospod generalni direktor. Nadaljujemo z EIB, gospod Luka Lazaroli in aktivnosti EIB na področju zunanjega delovanja. Izvolite, beseda je vaša kar takoj. Thank you, um, honorable members. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci. V veliko veselje mi je, da lahko danes tu razložim odboru, kaj naša banka počne v državah AKP. Danes smo govorili o posebnem poročilu računskega sodišča glede investicijskega inštrumenta. Kot veste, je ta investicijski inštrument eh, ključna komponenta naših dejavnosti v, te držav, v teh državah in sicer dve tretjini tega, kar počnemo v državah AKP. Mm, ampak to ni edino, kar tam počnemo v smislu inštrumenta, imamo tudi lastna sredstva in eh, zato bi rad eh, svoj prispevek oblikoval okrog treh tematik ampak najprej naj eh, samo navržem nekaj številk, ki so po mojem mnenju pomembne z vidika izpostavljanja tega, kar eh, naša banka počne in je počela v državah AKP pa 2014, torej lansko leto. Potem bi vas rad opozoril tudi na par novosti, odkar smo nazadnje sedeli tu na tem odboru lansko leto in eh, več priporočil je bilo podanih banki v tem odboru. Potem še nekaj pripomp na temo, kaj banka skuša storiti za to, da okrepi svoje delovanje v državah AKP v naslednjih letih. Eh, ne nameravam vas mučiti s preveč številkami, eh, ampak mislim, da je pomembno, da na kratko povzamemo naše delo na območju Arkapelansko leto. Banka je podpisala projekt v vrednosti 950 eh, milijonov. Gre za 23 eh, projektov v različnih državah. Skoraj da eno milijardo sredstev smo tudi podpisali v okviru operacij, v skladu s tem, kar smo počeli v zadnjih letih. Glede lani podpisanih eh, pogodb, 75 odstotkov je povezanih s projekti skupaj z zasebnim sektorjem. To je zelo pomemben element, ki kaže na postopno vse večjo stopnjo sodelovanja banke z zasebnim sektorjem. In eh, to je v veliki meri upirno tudi v podporo relativno ceganih eh, transakcij v zasebnem sektorju in v komercialnih podjetjih. Banka je zagotovila 66 milijonov evrov nepovratnih sredstev za tehnično pomoč in subvencije, subvencionirane obrestne mere pri eh, več projektih. In eh, še en pomemben element, ki bi ga tudi rad izpostavil v navezavi z eh, razpravami, ki smo jih imeli prej, namreč 50 odstotkov dejavnosti banke v teh državah je bilo financiranih preko finančnih posrednikov, tako da smo na ta način eh, v čim večji meri zajeli zelo fragmentirano ekonomsko realnost v teh državah. Zdaj ne bi preveč govoril o številkah, je pa pomembno vedeti, da zapaljujoč tem kreditnim linijam imamo 760 posojil, ki smo jih. Uh, dali uh, malim in srednjim velikim podjetjem. Najpomembneje pa bilo je 10.800 posojil mikropodjetjem. Torej, mikrofinanciranje postaja za nas pomemben element in eh, vse bolj sodelujemo z lokalnimi akteri v teh državah in skušamo, kolikor se le da, pokriti to mikrorealnost v teh državah. Pomembno je tudi, da smo zavezani pomembnim socialnim ciljem. To je en primer, ki je zelo relevanten. Namreč več kot eh, polovica naše aktivnosti eh, se odvija v podjetjih, ki promovirajo tudi vlogo žensk. Kar zadeva eh, zasebni kapital, tudi to je pomemben trend v teh državah. Tam smo sklenili štiri transakcije. Zakaj je kapital pomemben? Kapital je pomemben, ker ponuja veliko vzvodja. Vsak evro, ki ga vlagamo eh, v kapital, pomeni dodatnih 700 investiranih evrov, tako da je ta učinek vzvoda izredno pomemben. No, s tem smo pokrili približno polovico aktivnosti banke. Je pa banka seveda prisotna tudi v bolj tradicionalnih, ampak zelo pomembnih eh, sektorjih gospodarstva in sicer je banka financirala obnovljive vire energije in pa omrežje, prenosno omrežje električne energije. Kot veste, smo razvili metodologijo, ki nam omogoča to, da skušamo izmeriti učinek teh projektov in večina teh projektov, če bo izvedena kot upamo, da bodo, bo zagotovila 850 eh, tisoč gospodinstvom čisto energijo, električno energijo. Enako velja tudi za vodo oskrbo. Tudi tu je, to je ena od eh, osnovnih preteklin in tudi tu banka investira več projektov, ki bodo po, našem, po naših ocenah zagotovili več kot 30 tisoč gospodinstvom varno pitno vodo. Na še par zadev bi rad omenil, čeprav vas ne želim tu utopiti v številkah, ampak eh, lansko leto je prišlo do izbruha epidemije ebole in tudi EIB je tu poskušala prispevati, kolikor se le da. Eh, banka je financirala projekte v dveh državah, ki sta bili prizadeti zaradi te epidemije, Liberija in eh, Gvineja. V primeru Liberije je šel naš eh, prispevek tudi izboljšanju letališke infrastrukture, ki je bila zelo pomembna za uh, delitev pomoči. Več bi lahko povedal še o migracijah, to je bolj nedavni pojav. Banka seveda je v pogovorih s komisijo o tem, kako najbolje prispevati. Banka je prisotna v vseh državah, eh, ki so najbolj odrežne v emigraciji, vključno z državami AKP, iz katerih nekateri emigranti prihajajo, tako da z tega vidika. Poskušamo reševati tudi temeljne vzroke za migracije, prej smo imeli že mikrofinanciranje, pa tudi številne infra, eh, investicije v osnovno infrastrukturo v teh državah. No, dovolite mi, da povem še par besed o merjenju uspešnosti oziroma rezultatov. Na lanskem zasedanju ste jasno pozvali banko, naj bo bolj zgovorna glede rezultatov in eh, z veseljem vam o tem poročam. Kot nekateri veste, je leta 2012 banka sama interno upravila pregled metodologije eh, za merjenje uspešnosti eh, projektov. To ni seveda podlaga za izbiro projektov. Projekte izbiramo na podlagi eh, ocenjene mm, primernosti investitorjev in projektov. Imamo ekipe, ki preučujejo ekonomsko, eh, ekonomski vidik, okoljski vidik, socialni vidik in tako naprej. Zdaj to pa je, da je pomeno, da se osredočimo na rezultate, kajti na ta način lahko merimo učinek našega dela, tako da ne gledamo zgolj na način, kako strukturiramo transakcije, ampak eh, tudi kako ti projekti zagotavljajo sodelovanje naprimer zasebnega sektorja in eh, kako izpolnjujejo tudi politične usmeritve. No, letos smo prvikrat eh, objavili poročilo, ki mislim, da je na voljo in ki ponuja upogled v delo banke. Kot boste videli, vsakič, ko pripravljamo nek projekt, eh, gledamo ne le na tako imenovani input, ampak tudi na output, mm, naprimer, gledamo število gospodinstv, ki bo mm, imela korist od takšnih projektov, potem števila potnikov in tako naprej. No, in na zadnje, še par besed o prihodnosti. Torej, glede usmeritev, ki jim sledimo. Nekaj bi jih rad izpostavil, kajti mislim, da so to vse kar pomembni. pomembne gonilne sile našega dela v drev AKP. Eno je infrastruktura, to je vedno pomembno. Osnovna infrastruktura pomeni izpolnevanje temeljnih potreb, torej energetika, voda, eh, odplake in eh, smeti in tako naprej. Veliko stotih prebivalstva teh država še vedno nima dostopa do čiste pitne vodne, vode, tako da to je tudi pomembna eh, gonilna sila našega dela. Naslednje pomembne področje sodelovanje z zasebnim sektorjem. Kot rečeno že prej, približno 75 odstotkov je eh, ta stopnja sodelovanja in investicijski inštrument je eden ključnih eh, pospeševalnikov sodelovanja z zasebnim sektorjem. Kaj pomeni zasebni sektor v smislu produktov? Eh, gre za krila, hm, potem rizični kapital, osebni kapital in eh, vse tisto, kar je s tem povezano. Tako da ne ponujemo zgolj nekih finančnih produktov, ampak želimo podjetjem, kolikor se le da pomagati tudi finančnim posrednikom in končnim upravičencem s tehnično pomočjo, naprimer. Eh, tudi glede lokalnih valut. Vemo, kako zelo težko je lahko za podjetnike dobiti dolgoročno financiranje v lokalni valuti, tako da tu gre tudi za ta pojem sodelovanja z zasebnim sektorjem. Dodano vrednost skušamo razvijati z novimi partnerstvi. Če pogledamo primer mikrofinanciranja, če želimo več mikrofinanciranja, potrebujemo več sodelovanja z nacionalnimi in regionalnimi združenji que predstavljajo naše posrednike za mikrofinanciranje. Tako da skušamo identificirati nove eh, partnerje, eh, nove načine sodelovanja. Eh, kar zdaj podnebne ukrepe, o tem ne bi ne vem kako veliko govoril, kot veste, ravno zdaj potekajo pogovori. Slišali smo že celo vrsto zavez, ki so bile sprejete za prihodne leta. Zdaj pač je naša splošna zaveza, da 15% celotnega portfelja banke odpade na prioritetne podnebne ukrepe, kot ste verjetno prebrali je banka zdaj v državah nečlenicah EU eh, e eh, sprejela odločitev, da bomo ta odstotek spravili na 35 do leta 2020. Odpiramo tudi nekaj novih eh, uradov, ne bomo nikoli, ne vem kako, ogromna organizacija, še vedno smo predvsem bazirani v Luksemburgu, ampak zavedamo se, da je pomembno imeti tudi lokalna predstavništva. In nedavno smo odprli urad v Addis Abebi in eh, tudi v Jaundeju in v Abidžanu bomo tudi v kratkem odprli predstavništva, toliko zgolj v informacijo. Zelo pomembno eh, lansko leto je bilo to, da smo ustvarili eh, tudi nekaj, kar imenujemo Impact Financing Envelope. To je nek stranski produkt eh, v vrednosti 500 milijonov in to je namenjeno predvsem visoko tveganim projektom. In ravno preko tega inštrumenta zagotavljamo kapitalsko financiranje tudi novih skladov z novimi upravljalci. Začeli smo s transakcijo, ki pripisujemo veliko, velik pomen in sicer gre za podporo novemu skladu v vzhodni Afriki, sicer smo namenili 8 milijonov sredstev, eh, s čimer je ta sklad zbral dodatnih 60 milijonov eh, in s tem so lahko podprli 20 projektov. In to je nekaj, kar se je kar spremljamo. Gre torej za sklad, ki zasleduje različne cilje, vključno s promocijo dostopa žensk do gospodarske dejavnosti. Naš sklad je nedavno podporil tudi transakcijo, ki se imenuje Synergy. Gre v bistvu za podjetje, ki razvija prenosna stranišča v Keniji. To pravim zato, ker eh, včasih razmišljamo o gigantskih infrastrukturnih projektih, ampak gre tudi za takšne majhne projekte, ki so pomembni in ki jih nameravamo vedno bolj eh, tudi spremljati financirali smo tudi že nekaj novih operacij v letu 2015 s tem pomembnim inštrumentom in tudi to je nekaj, o čemer boste še slišali prihodne leto. Tako, to so torej splošne usmeritve, splošni trendi, podarek na novih eh, produktih, eh, podarek na zasebnem sektorju. Skušamo storiti več, seveda je prilagoditev realnosti eh, ključno, ampak realnost je zelo raznolika in včasih tudi zelo težavna. Tako da skušamo, ja, storiti več, je pa treba vedno vse prilagoditi specifičnim potrebam specifičnih promotorjev v posameznih državah, kajti eh, pač obstajajo določene omejitve eh, glede tega, kar lahko storimo. Če želite eh, imeti še izmenjavo mnenja z nami, potem predlagam, da se kar ustavite. Tako, gospa poročevalka Šmit. Ja, hvala lepa glede na to, da ostaja malo časa, upam, da kar zadeva mm, projekte, ki podpirajo sodelovanje žensk v projektih, eh, to ne pomeni, da ne boste več financirali projektov, ki jih vodijo moški. No, imela sem že priložnost z vami spregovoriti, tudi eh, pisno smo že zastavili nekaj vprašanj, moram pa reči, da odgovori na ta pisna vprašanja tudi nekako zastavljajo kar nekaj dodatnih vprašanj. Verjetno bi morala študirati bančno znanost, če bi hotela razumeti, kaj ste mi odgovorili. Torej, vaši odgovori so tako zelo tehnični, tako zelo uh, strokovne izraze uporabljate, strokovni žargon, da človek potrebuje ogromno časa in ogromno literature, da se to razume, zakaj gre, kar se mi zdi škoda, ker eh, razprava z EIB in tudi z vidika tega, kar EIB eh, e počne s tem denarjem na zelo dober način, to mislim, da je potrebno voditi na realni ravni, brez nekih teoretičnih eh, izrazov. No, potem še vprašanja. Govorite o poglobljenih analizah in mene zanima, kako dolgo traja takšna poglobljena analiza v povprečju, predn se spreme odločitev o tem, ali se bodo sredstva Evropske komisije ali EIB uporabila za nek projekt. Kako je potem tudi z najnižjo uh, mejo projekta, da je ta sploh upravičen do spodbude. So tu morda različne stopnje kajti pri inštrumentih za mikrofinanciranje se dosegajo le zelo mm, nizke številke in kolikšna je povprečna doba trajanja od prijave do potrebe projekta, torej koliko časa traja, da projekt odobrijo vsi odločevalci na EIB, katera faza traja najdlje in zakaj in kako dolgo običajno traja od um, nekega načelnega soglasja do izplačila sredstev, kajti kot vemo, to ni nujno avtomatično. Hvala lepa torej za odgovore na ta vprašanja. Bom kar takoj dala besedo še ostalim, glede na to, da časa ni veliko. Gospa Ajala. Hvala, gospod predsednica. Hvala tudi za predstavitev uh, gospoda predstavnika banke. In eh, dobili smo informativne dokumente, pa tudi dokumente, ki so bili sprejeti v odboru sklada banke. Zanima me, ali je možen dostop do teh dokumentov? Zanima me tudi, ali se ukvarjate z vidiki goljufije. Rekli ste, da sodelujete z OLAFom in drugimi organi in tudi z nacionalnimi agencijami in da jih tudi revidirate. Eh, imate zunanje revizijsko podjetje KPMG. Mm, pa me zanima, eh, kaj konkretno delate na tem področju, s kom sodelujete in zanima me tudi, koliko krat ste se obrnili na Olaf. Hvala. Danke und kolegic Vali, bitte. Gospod Vali. Ja, na kratko, eh, tudi jaz se zahvaljujem eh, tudi za odgovore na vprašanja, kjer je veliko zanimivih eh, informacij. Samo eno vprašanje in sicer v zvezi z projekti, ki se financirajo v tretjih državah. Kakšne preventivne inštrumente uporabljate, zato da se prepričate, da ne financirate podjetij, ki morda perejo denar ali financirajo terorizem. Kajti v nekaterih teh državah eh, je ta problem. In kar zadeva transparentnosti bančnega sistema, ali se vam zdi, da je, so predpisi zadostni za to, da lahko opravite ta. Preglede, kajti za fizične osebe ni toliko težav, ampak pri podjetjih pa je. Uh, Tako da me zanima, ali torej opravljate določene kontrole in ali morda lahko date kakšen eh, nasvet, kakšen eh, priporočilo zakonodajalcu, da stvari izboljša. Hvala. Hvala, gospod Lacaroli. Tudi komisiji boste morali pustiti nekaj eh, časa. Zdaj smo že pri koncu zastanka, ampak tolmači nam bodo dali nekaj minut dodatno. Thank you. Um, Atval bi, atval bi very concise. Hvala, bom skušal biti kar se da kratek in jedrnat. Glede časovnice, to je seveda odvisno od kompleksnosti projekta in nedvomno, če financiramo MSP-je in srednje kapitalizirane podjetja, seveda financiramo portfelje in to je enostavneje, ker ja, moramo sicer opraviti neko oceno, partnerja oceno sposobnosti in usposobljenosti, da bo ta partner opravil delo, prav tako je potrebno opraviti oceno tega, kako ta partner izvaja določene najboljše prakse, ko gre naprimer za preprečevanje pranja denarja in tako naprej. Ampak za vsem tem ne stoji nek velikanski projekt, ki ga je potrebno eh, izredno poglobljeno preučiti. Tu ne gre za okoljsko dovoljenje ali za ne vem koliko eh, različnih tehničnih eh, zadev, kar bi otegnilo biti v primerih eh, transportnih infrastrukturnih projektov, kot naprimer avtocesta. Ko gre za posojila finančnim posrednikom za financiranje MSP in za mikrokredite, tu običajno gre za že znane partnerje in tu imamo kar nekaj rezultatov, ki kažejo, da je to kvalificiran eh, partner eh, in eh, zato jo potrebujemo le nekaj mesecev. Če je pa za kompleksno transakcijo, to je seveda odvisno od projekta, včasih ne zaključimo skrbnega pregleda, ker gre za projekte, pri katerih preprosto nismo zadovoljni in uh, počakamo vse do tle, dokler ne dobimo jasnih zavez in eh, jasnih garancij, da bodo stvari zadene kot morajo biti. Tako da včasih to pravijo tudi lahko leto in več. Tako da je vse odvisno od tega, kaj v bistvu dosega eh, partner v smislu tudi podnebnih dovoljen, um, eh, ja, okoljskih dovoljen in tako naprej. Zdaj, kaj storimo za to, da so naši partnerji partnerji, ki ne financirajo terorizma in tako naprej. No, tu imamo jasno politiko. To je politika, ki jasno opredeljuje, kaj pomeni jurisdikcija, ki ni skladna z našimi predpisi in tu se predvsem osredotočamo na mednarodne standarde, Eh, ozene, CCF, ATF in tako naprej, tako da se zanašamo na njihove presoje, ko gre za presoje posamezne države, recimo. Zdaj, ko gre pa za posameznega partnerja v neki državi, to pa seveda vključimo v naš skrbni pregled in imam posebno fazo skrbnega pregleda, kjer ocenimo tudi kaj posamezen konkreten uh, partner počne za to, da spoštuje določene predpise na teh področjih. To je torej nekaj, kar spremljamo tudi z uh, posebnimi uh, obiski, ko naša sredstva namenjamo MSP-jem, seveda želimo vedeti, kako se naše sredstva uporabljajo in uh, imamo tudi jasno zavezo poročanja, obveznost poročanja in tu storimo vse, kar lahko, da zagotovimo, da se stvari izvajo, kot bi se morale. Zdaj, Olaf, eh, seveda smo nova institucija in moramo poročati o teh zadevah, smo pač institucija EU in eh, zdaj ne znam povedati, koliko takšnih primerov je bilo, lahko vam poročamo tem eh, pisma. Uh, Vsekakor pa ne prav veliko, če si smem dovoliti to oceno, gre res za, za skromno številko, ampak če želite konkretno številko, jo bom vsekakor posredoval, kot da bi imel dostop do naše interne baze podatkov s tem v zvezi. Hvala lepa. A, glede javnih naročil. Torej, spraševali ste, kaj storimo, da naši partneri ne financirajo terorizma, naprimer. No, in kot rečeno prej, tu uporabljamo pač skrbni pregled. Eh, običajno sodelujemo z banko, no, ko gre za finančne transakcije ali finančne partnerje. Je največja nevarnost ta, da se ta sredstva eh, uporabijo v napačne namene, tam je tveganje največje. Tako da najprej imamo oceno na ravni države in eh, kot rečeno, tu nanašamo na institucije, ki same predvidejo standarde. Mi, mi ne razvijemo lastnih kriterijev, uporabljamo kriterije drugih, potem pa upravimo še skrbni pregled posameznega partnerja. E, konkretno, kaj to pomeni? To pomeni, da pošljemo jasen vprašalnik, vprašamo, kako izpolnjujete pač razno razne najboljše prakse, govori se notranji pregled, eh, notranja revizija in tako naprej, po potrebi gremo tudi na lice mesta z našimi kolegi, ki so sposobni za točno ta vprašanja in če ugotovimo, da nek partner ne zagotavlja za dostne mere zanesljivosti na tem področju, z njimi pač ne sodelujemo. Če ne gre za ustrezno sposobljenega partnerja, preprosto ne poslujemo z njimi. Kadar imamo pomisleke, takrat z novimi partnerji, uporabljamo več eh, varovalk, ki so grejene v pogodbe, ki jih z njimi podpisujemo. Če vam dam en primer, tako preprečujemo, da se sredstva ne uporabljajo za podporo aktivnosti v državah, v katerih ne želim biti prisotni. V tem rečemo, dobro, eh, sredstva mora iti za projekte znotraj mm, tega samega področja in potem preverimo, ali so ti projekti dejansko locirani odrejali oni jurisdikcije, tako da imamo ratične pogodbene varovalke, ki nam omogočajo, da periodično dejansko tudi preverjamo, kako se ta sredstva uporabljajo. Thank you very much. I do not... Hvala lepa. Ne vidim eh, drugih komentarjev ali prošen za besedo. Komisija, želite besedo, izvolite. Ja, hvala lepa, gospa predsednica. Čisto na kratko, št- štiri zadeve. Najprej čestitke za rezultat, ki jih je EIB predstavila. Komisija meni, da je bistvo nalog EIB tu hm, izpolnjene. Za nas je zelo pozitivno dejstvo, da je povečanje sredstev, ki se namenjajo kapitalskim eh, posojilom. Eh, nekaj, kar izhaja že iz, iz opravnih tako imenih reflows in to bo zagotovilo tudi dolgoročno stabilnost investicijskega inštrumenta AKP. Tega zadeva komisija podpira EIB e k nadaljevanju prizadevanj za krepitev načela dodatnosti pri vseh operacijah v primeru investicijskega inštrumenta AKP je potrebno upravičiti razlog iz katerega EIB uporablja določena uh, sredstva uh, v operacijah, ki jih izvaja. Zdaj ne pravim, da tega nismo počeli v preteklosti, hočem pa reči, da moramo storiti vse, tudi EIB, uh, eh, za to, da upravičimo uporabo sredstva na ta način. No in še na zadnje, komisija ocenjuje, da je potrebno pripisati posebno pozornosti uh, kapitalskim operacijam, predvsem z vidika davčnih utaj in tu je stališče komisije zelo jasno, zagotoviti je potrebno, da se spoštujejo minimalni standardi dobrega upravljanja na področju obdavčitve in ti standardi se morajo vedno izvajati v operacijah, ki se izvajo v kontekstu inštrumentov za investicije AKP. Hvala. Hvala lepa. Poročevalka se je morala že posloviti, tudi sama se vsem zahvaljujem za vse informacije se opravičujem, da smo bili pod eh, časovnim pritiskom. Bomo prihodnjič zadevo nekoliko bolje organizirali. Hvala torej vsem kolegom, da ste zdržali. Želim vam eh, prijeten večer. Ponovno se sestanemo prihodnji četrtek ob 9. uri. Vse dobro in lep večer.